liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten an. Spoštovani kolegi in kolegice, deset minut že zamujamo, tako da bi kar začeli. Mislili smo, da bo podpredsednica Empla še prišla. Ne vem, upam, da še bo, ampak vseeno bi bilo bolje, da kar začnemo, drugače nam bo zmanjša, zmanjkalo časa. Vse vas lepo pozdravljam na eh, današnjo predstavitev, ki jo organiziramo skupaj z odborom za zaposlovanje in socialne zadeve. Pripravili smo zelo kompleksno temo, ki jo želimo obravnavati in gre za temo, ki je že eh, vzbudila nekaj zanimanja in eh, nekaj spornih razprav, tudi v našem odboru. No, sedaj je prišla tudi moja kolegica, pozdravljena. Naša poročevalka Helga Trupel bo eh, pripravila svoje poročilo v odboru za kulturo. To bomo storili po predstavitvi. Poleg tega lepo pozdravljam tudi komisarja Tiborja Navračiča. Njegova prisotnost kaže na velik pomen evropskih solidarnostnih enot za komisijo želeli smo si, da bi znotraj eh, te predstavitve prisluhnili tudi našemu političnemu oddelku, ki bo pripravil študijo na to temo. Prepričana sem, da bosta tako odbora kot kult, kot tudi Empel eh, upoštevala pripravljeno poročilo pri svojem delu. Poleg tega smo povabili tudi zelo zanimive strokovnjake, ki nam bodo predstavili eh, pogled različnih delov civilne družbe in institucij. Torej gre za organizacije, ki sodelujejo z prostovoljci. Prav lepo bi predstavila naše goste, najprej gospod Simon Brok iz Ockham Institute for Policy Support. Ta bo pripravil in predstavil študijo političnega oddelka. Potem pozdravljam tudi gospoda Manfreda von Hebla iz Nemške nacionalne agencije za program Erasmus. Podal bo perspektivo nacionalnih agencij o tem programu. Z nami je tudi Pavel Trantina, predsednik strokovne skupine za zaposlovanje socialno in um, državljanstvo Evropske unije v Evropskem uh, gospodarskem in socialnem odboru. Z nami je tudi Gabriela Siviko, direktorica Evropskega centra za prostovoljstvo in gospod Piotr Sadovski, generalni sekretar Volunt Europe. On nam bo predstavil izzive in priložnosti znotraj prostovoljnega dela in programa Erasmus, ter v, kako to poteka v okviru evropskih solidarnostnih enot. Z nami je tudi gospod Kostas Mošohoritis. Upam, da sem to pravilno izgovorila. Je generalni sekretar organizacije InterSOS, ki eh, bo podal svoj pogled na sodelovanje med eh, zaposlenimi, med strokovnjaki in prostovoljci. Z nami pa je tudi Ana Videgren, generalna sekretarka Evropskega foruma mladih, ki nam bo povedala, kakšne prednosti imajo Evropske solidarnostne enote za naše mlade. Gre torej za precej obsežen program, ki smo si ga zadali za danes popovdne. Še enkrat torej najlepše pozdravljam vse goste. Rada bi dala čim več časa za razpravo, zato vse govorce prosim, da so čim bolj kratki in jedrnati, da se držijo omejenega časa in predstavijo samo glavne, eh, torej glavna sporočila in sklepe. Vsak ima pet minut za svojo predstavitev, vsi ste prejeli tudi vprašalnik, ki ste ga zelo dobro in eh, smiselno odgovorili, odgovore ste prejeli vsi. Lahko se na nje tudi seveda navežete. Preden bi začeli torej z to obsežno predstavitvijo, bi dala besedo še kolegici Mariti Ulskog, ki je eh, podpredsednica odbora za zaposlovanje in socialno. Potem bi dala besedo še komisarju Navračiču in eh, poročevalki Helgi Trugel. Trupel, se opravičujem. Marita, izvoli najprej ti. Najlepša hvala. Tudi jaz pozdravljam vse goste in še posebej strokovnjake, ki bodo gotovo odlično prispevali k našemu boljšemu poznavanju te teme. Podali nam bodo svoj pogled na cilje in učinkovitost evropskih solidarnostnih enot. Pobuda evropskih solidarnostnih enot naj bi ponudila priložnosti mladim, tako da bi lahko sodelovali pri dejavnostih eh, solidarnosti. Tukaj so na voljo tudi zaposlitve in eh, usposabljanja. In to bo gotovo imelo pozitivne posledice, saj pričakujemo, da bo izboljšalo zaposljivost mladih. Poleg tega bo pomagalo pri prehodu na redno zaposlitev. Izpostavila pa bi naslednje. 35 milijonov evrov iz eh, evropskega proračuna je namenjenih evropskemu solidarnostnim enotam in prihaja iz Evropskega socialnega sklada. Evropska komisija prav tako želi um, premestiti 10 nadaljnih milijonov iz eh, drugih skladov. Te finance so pomembne in eh, prav zato ne smemo pritiskati, da bi se jih drugače izkoristilo. Ta denar moramo učinkovito izkoristiti. Kaj to pomeni? To pomeni, da omogočamo priložnosti in prihodnost za naše mlade v Evropi, ki še niso našli svojega položaja v življenju, torej tisti, ki iščejo službo, ki iščejo svoj položaj v življenju. Najlepša hvala vsem, da ste danes z nami in z veseljem bom prisluhnila vsem strokovnjakom ter tistim, ki ste torej prišli, da bi danes sodelovali na današnji predstavitvi. Okay, Prav, potem pa lahko kar začnemo z programom. Yeah. Okay. Yeah. Izvoli Petra. Najlepša hvala, Marita. Hvala za te uvodne besede. Brez nadaljnega bi predala besedo komisarju, gospod Navračič, izvolite. Približno deset minut imate na voljo, prosim, če se omejite na ta čas. Najlepša hvala, spoštovani so predsedujoči, spoštovani poslanci, gospe in gospodje. V zadnjem govoru o stanju v Evropski uniji je predsednik Juncker povedal, da je ponosen na tiste mlade, ki so dejavni v novih solidarnostnih enotah. Namreč evropsko solidarnost so oživili. To je bil citat. Tudi sam sem ponosen, namreč eh, evropske solidarnostne enote smo obudili v življenje konec prejšnjega leta in več kot 38 tisoč mladih je že začelo sodelovati pri eh, tem programu. Mladi podpirajo begunce, ki prihajajo v Evropo, čistijo onesnažene plaže in na drug način pomagajo v svoji skupnosti. To je prvi korak na naši ambiciozni poti, namreč do leta 2020 želimo 100 tisočim mladim evropejcem dati priložnost, da pomagajo tam, kjer je pomoč najbolj potrebna. Leta 2017 pričakujemo, da bo več kot 16 tisoč priložnosti za prostovoljstvo izvedenih. Približno 1800 mladih je že začelo s svojim delom, upamo, da jih bo do konca leta okrog 3000. Številke namreč rastejo. Z predsednikom Tajanjem sva obiskala prejšnji mesec mlade prostovoljce, ki so aktivni v regiji v Italiji, ki jo je prizadelo več potresov. Videli smo, kako ti mladi pomagajo lokalnim prebivalcem, ki želijo ponovno zgraditi svoje mesto in svoje življenja. To je zelo jasen in ganljiv znak, da lahko ohranimo upanje. Uredba o evropskih solidarnostnih enotah ima enak duh in enako zavezo kot ti mladi, ki res želijo pomagati. Zato prosim, da jo sprejmete. V svojih razpravah z temi mladimi in drugimi dejavniki sem videl, da obstaja veliko podpore s tem, da s programom nadaljujemo. Naj vam povem, kako želimo doseči svoje cilje, ko gre za Evropske solidarnostne enote. Osnutek uredbe združuje različne dejavnosti, ki so trenutno razprešene v osmih različnih programih. Ta pristop ima veliko prednosti, namreč omogoča enotne in jasne skupne cilje, pravila in pogoje. Enoten portal bo omogočal hiter dostop do prostovoljskih, delovnih, do prostovoljskih mest, do delovnih mest, do um, različnih priložnosti za mlade. Na tak način bomo imeli več finančnih sredstev in več različnih formatov za prostovoljno delo. Poleg tega bomo podprli tiste, podprli tiste ki jih za trenutnimi programi še ne dosižemo. In to jasno kaže, da je naš pristop osredotočen na potrebah mladih. Vprašali boste, zakaj nismo opredelili vseh elementov v tej uredbi, zakaj tega nismo storili bolj strogo. Zato imamo dober razlog. Našim eh, tistim, ki bodo sodelovali, želimo dati priložnost, da na različne načine pomagajo pri socialni koheziji v Evropski uniji. Prav zato smo postili odprto možnost glede tega, kaj je dejavnost solidarnosti. Evropske solidarnostne enote bodo delovale samo, če bomo dosegli veliko število mladih in organizacij. Niko, nikogar ne želimo že od začetka izključiti samo zaradi preveč strogih opredelitev. Še posebej lokalne organizacije morajo same opredeliti, kako lahko eh, pomagamo pri njihovem delovanju in kako lahko pomagajo sooblikovati prihodnost evropskih solidarnostnih enot. Z dobro in zanesljivo, dobrim in zanesljivim nadzorom kakovosti bomo zagotovili to, da bodo vse dejavnosti, ki jih predlagajo organizacije in mladi, delovale v smeru ciljev evropskih solidarnostnih enot. Zagotovili bomo, da ta mesta ne bodo zamenjala delovnih mest in priložnosti. Dejavnosti, ki se organizirajo znotraj evropskih solidarnostnih enot, bodo temeljile na naših izkušnjah, ki že imamo z Evropsko prostovoljsko službo. Usposabljanja bodo potekala v skladu z kakovostnim okvirjem za usposabljanje in, um, in treninge. In tako naprej. Torej, dosegli bomo veliko mladih, tudi tiste z manj priložnostmi. To je namreč ena izmed naših, naših ciljev. Zato smo razširili formate, ki jih želimo ponuditi. Tudi, naprimer, kratkotrajne dejavnosti, ki trajajo med dvema tednoma in dvema mestoma, mesecema. Potem imamo, naprimer, eh, tudi solidarnostne projekte in projekte znotraj iste države. Namenjeni bomo tudi dodatna finančna sredstva, zato da se bodo takih programov lahko udeležili tudi eh, mladi z invalidnostjo. Vem, kako pomembno vlogo imajo tudi določene organizacije pri tem. In te organizacije bodo še naprej igrale svojo vlogo znotraj Evropskih solidarnostnih enot. Te enote pa bodo vseeno dale mladim več dostopa do organizacij, ki so registrirane na portalu in preverjeno kakovostno delajo. Takšen pristop vse na enem mestu bo omogočil bolj preprosto in jasno sodelovanje v tem programu. Sedaj pa, kar se tiče proračuna, tukaj želim biti zelo jasen. Strinjam se z vašim prepričanjem, da potrebujejo nove zamisli tudi nova finančna sredstva. Prav zato naš predlog za proračun vključuje 86,5 milijonov evrov novih eh, sredstev. To je 25 odstotkov celotnega proračuna, ki znaša 325,5 milijonov evrov za te namene. Z delom teh sredstev bomo povečali število prostovoljnih mest v obdobju 2018 do 2020. Na začetku smo načrtovali 40 odstotkov tisoč preko Erasmus Plusa. Sedaj pa imamo preko um, tega programa na voljo malo manj kot 800 tisoč evrov. Komisija je zaprosila za povečanje proračuna programa Erasmus Plus v kontekstu umestne ocene trenutnega večletnega programskega eh, finančnega okvirja. Vašemu odboru bi se rad zahvalil za stalno podporo. Namreč zagotovili ste, da bo Erasmus Plus dobil sredstva, ki si jih zasluži in ki jih potrebuje. Hvala obema odboroma za to, da ste podprli predlagano povišanje proračuna, poleg tega pa ste prosili še za dodatna sredstva. Kar se tiče novih solidarnostnih enot, pa naslednje. Predlog uredbe predlaga, da bi se 80 odstotkov namenilo prostovoljskim dejavnostim, 20 odstotkov pa bi se namenilo iskanju eh, priložnosti za zaposlovanje in za usposabljanje in pripravništva. Na tak način bi se prilagodili interesom in potrebam mladih v celotnem ciklu programa. Drugi aspekt, ki je zame zelo pomemben, je sodelovanje z podobnimi schemami in programi, ki že obstajajo v, državi, v državah članicah. Naprimer z eh, civilno eh, službo. Na tak način želimo dati nacionalnim programom dostop do tega portala in jim omogočiti dodatne storitve, kot je naprimer usposabljanje ali eh, zavarovanje. Če pomagamo drugim, je isto, kot da bi vrgli kamenček v vodo. Namreč eh, naredimo majhne valove, ki vplivajo na druge. Mladi, ki sem jih srečal v Italiji, pomagajo lokalnemu prebivalstvu, vzpostavljajo eh, drus, socialne stike, spoznavajo nove prijatelje in se veliko naučijo, pridobivajo nove veščine, s katerimi bodo lahko še naprej eh, razvijali svoje talente tako v profesionalnem, kot tudi zasebnem življenju. Predlog resolucije omogoča osebam, ki si želijo delovati na tem področju, možnost, da bodo razvili solidarnostne enote. Prav zato pa potrebujejo platformo, da izmenjujejo mnenja, da skupaj ustvarjajo projekte in navdihujejo druge. Solidarnostne Evrope bodo mladim po vsej Evropi omogočili, da se združujejo, da izmenjajo socialne kontakte in da gradijo nekaj novega in dobrega. Sedaj pripravljamo podlago za pravo evropsko solidarnostno gibanje. Za konec bi se rad zahvalil še poročevalki in vsem drugim članom eh, parlamenta, ki so tako zavezani tej novi pobudi. Hitro moramo doseči politični dogovor, saj bo to pomagalo veliko mladim po vsej Evropi, ki želijo spremeniti svet na boljše. Veselim se že vašega mnenja. Hvala lepa. Dank, Najlepša hvala, spoštovani komisar. Sedaj bi, dal, bi dala besedo Helgi Trpel, ki je poročevalka za uh, odbor za kulturo. Izvoli. Najlepša hvala, hvala Petra. Čisto kratek komentar. Sama sem morala svoje poročilo oddati že 19. septembra. To pomeni, da sem pripravljena posluh, prisluhniti kolegom in strokovnjakom in z veseljem bom spremenila svoje poročilo, če me boste prepričali, da je to potrebno. Torej, zelo resno jemljem eh, današnjo predstavitev, ampak žal, glede na časovnico v parlamentu, ni bilo mogoče poročila oddati kasneje. Že 19. septembra sem morala to oddati. Prav zaradi tega smo celo poletje aktivno delali na tem doseju in zato se zahvaljujem svojemu uradu. Naj vam podam eh, svoje mnenje, svoj politični pristop do evropskih solidarnostnih enot. Junkerjev predlog je po mojem mnenju dobra zamisel. Predsednik komisije išče nove program, ki bi bil uspešen in ki bi ga lahko eh, pokazali, podoben kot je Erasmus. Vemo, da obstaja pomankanje solidarnosti v Evropi in zato to potrebujemo. Podpiram torej načeloma to idejo, ki jo moramo dodatno razviti in izboljšati. Torej, ne želim je uničiti, želim pa jo dopolniti. Štiri stvari, stvari bi rada izboljšala. Prvič, ime. Enote, korp, torej kot eh, se temu reče. To se v mnogih jezikih sliši malce nenavadno, tudi v nemščini in eh, mačarščini, naprimer. In zato bi jaz to poimenovala Evropska solidarnostna pobuda, inicijativ, to bi bilo boljše. In potem proračun. Komisar Navrašič ima prav, 68 milijonov imamo tako imenovanega nedodeljenih sredstev iz eh, marš. Vi temu pravite sveži denar, to ni res, gre samo za finančna sredstva, ki jih države članice ne dobijo nazaj. Če res želite, da bo ta novi program uspel, potem potrebujemo dejanski svež denar in ne samo nedodeljene marže. Vem, da je to težko, eh, čestitam vam, da ste dosegli ta znesek, kar vem, da ni bilo preprosto. Tretji komentar. Pri tem programu se moramo še bolj osredotočiti na mlade, ki imajo manj priložnosti. V evropskem mehurčku ehm, imamo veliko stažerjev, pripravnikov, ki so zelo svetovljanski, ki prihajajo iz elite, kljub temu, da morda nimajo veliko denarja, ko so študenti, ampak vseeno eh, prihajajo iz določenega ozadja. Po drugi strani pa obstajajo tudi drugi po vsej Evropi, ki nimajo teh priložnosti in prav na njih se moramo osredotočiti. Pa še zadnja točka, kar se tiče. Eh, teh eh, zmogljivosti. Po eni strani imamo tukaj dve smeri, prostovoljstvo in eh, poklicni del tega programa. Brezpos, stopnja brezposobnosti mladih je v veliko državah zelo visoka in zopr to se moramo boriti. V tem trenutku, če bomo predlog izvedli, kot ga vi nameravate, mislim, da ne bo dovolj jasne razločnice med solidarnostmi, dejavnostmi, torej med prostovoljstvom na eni strani in med eh, tem poklicnim delom, ki obstaja na drugi strani. Namreč to ni dovolj jasno opredeljeno. Če boste to res dobro opredelili, tako da tukaj ne bo možnosti za zlorabe strani eh, zasebnega trga, torej če ne bo nobenih možnosti, da bi mlade plačevali pod ceno, zato ker jih torej, eh, podjetja ne bi zaposlovala, ampak bi jih raje najela preko evropskih solidarnostnih enot. No, potem eh, to ne bi bilo smiselno, res morate to dobro razločiti. Če tega ne morete, pa bi bilo bolje, da odpravite tale del, ki govori o poklicnem um, vključevanju v poklicno življenje. To je tudi moj predlog. Hvala. Tako, sedaj pa začnemo z prvim panelom. Najprej bo poročevalec iz odbora Empel podal uvod Gospod Boni, dve do tri minute, izvolite. Najlepša hvala. Na začetku smo malce pozavili na Empel, niste me omenili, pa sem tudi jaz poročevalec za eh, to, ta dosije. Namreč del, ki govori o zaposlovanju, je v izključni pristojnosti odbora Empel tema, na katero se je sedaj nanašala kolegica, seveda sva se že dobila in sva imela razpravo o tem. Ta tema je najpomembnejša. Tukaj moramo res se posvetiti podrobnostim in poskušati najti rešitve. Dodal bi naslednje. Seveda bi se rad eh, tudi z moje strani rad zahvalil vsem deležnikom, eh, ki so tukaj prisotni. Hvala komisarju, hvala sopredsedujočima. Petri Hendel in eh, Mariti Ulskog. Hvala, da ste organizirali to razpravo. Časovnica je precej omejena, ampak veliko stvari je, o katerih se mora začeti razprava. Kolegica je že omenila vprašanje finančnih sredstev, ki so na voljo. To je zelo pomembno. Strinjam se s tem, da moramo razmisliti, če bi bilo mogoče pridobiti več zavez strani držav članic, da bi tudi one z novimi finančnimi sredstvi podprle ta projekt. Spodbudno je že to, koliko prijav eh, je bilo podanih preko spletne platforme. Do 2020 želimo doseči cilj 100 tisoč prostovoljcev in uh, mislim, da sedaj izgleda zelo dobro, da bi to tudi dosegli. Ampak kot rečeno, prostovoljno delo ne sme nadomestiti zaposlitev. Prav zato moramo zelo jasno razmejiti ta dva dela programa. Ko gre za zaposlovanje, s kolegico Trupel sva se že pogovarjala, da moramo najti nek način, ki nam bo zagotovil, da bomo ta, del, ta denar čim bolje izkoristili, tudi ko gre za denar, ki prihaja iz drugih programov in projektov. Prepričan sem, da lahko najdemo nek kompromis, da bi lahko obdržali oba dva dela te pobude. Na voljo je veliko izkušenj in znanja in o tem bomo slišali več danes v nadaljevanju. Program mora imeti dodano vrednost, to je vsekakor res. Potrebujemo neposreden za dostop za mlade. V parlamentu smo enotni glede tega, da si želimo ohraniti sodelovanje vseh eh, posredniških organizacij. To želim jasno izpostaviti. In za konec naj omenim še vprašanje tega, katere organizacije bodo lahko sodelovale v portalu in dajale na voljo priložnosti za zaposlitev. Mislim, da to lahko povežemo z izkušnjami iz prostovoljnega dela. To lahko storimo na način, ki ne bi bil eh, podvržen kritikam, da se denar, ki je namenjen solidarnosti, zlorablja za druge namene tukaj lahko dosežemo kompromis in z veseljem bom sodeloval, da bi dosegli ta cilj. Seveda z drugimi eh, deležniki in kolegi iz komisije. Hvala lepa. Tako, sedaj pa bi kar začeli predstavitev študije našega političnega oddelka z naslovom Evropska, so, Evropske solidarnostne enote in prostovoljsko delo. Pozdravljam kolega Simona Bruka, Kje ste? Aha, tukaj. Izvolite. Thank you, madam chair. Thank you. Um, for... Hvala, predsednica. Naj predstavim eh, ključne eh, ugotovitve naše analize. To analizo sem opravil sam in kolega Percem v imenu političnega oddelka v Evropskega parlamenta in smo se sredotočili na nekatere ključna področja, na tri področja torej da bi ugotovili, kaj je vredno za posameznike, za družbe, katere so izzivi, s katerimi se spopadamo v Erasmusu plus in kako lahko te solidarnostne enote delujejo za to, da dopolnjujejo raje kot da nadomeščajo zaposlitvene službe. Porabili smo tudi vrsto anket. Čisto na kratko naj podam uvod v ključne cilje, ki smo jih zasledovali in kako smo prišli do določenih izidov. Kot veste, solidarnostne enote imajo kot namen to, da okrepijo angažiranje mladih pri eh, solidarnostnih dejavnostih in prostovoljskih dejavnostih, zato da okrepimo solidarnost in kohezijo v Evropi, tako da podpremo skupnosti in da se odzovemo na spremembe v družbi. Naj bi pomagali eh, mladim od 18. 18. do 30. leta, da se udeležujo v sklopu solidarnostnih dejavnosti v državah in sicer tako, da bodo prisotni v različnih timih, v projektih za solidarnost, v kakovostno delo v organizacijah, zato da bodo pač aktivno sodelovali v teh enotah. Hoteli bi se osredotočiti na možnosti, ki obstajajo v sklopu obstoječih evropskih programov in eh, da bi pač bolje se ujemali popraševanje in ponudba, zato da bi imeli več mladih, ki bi bili sodeleženi v eh, teh solidarnostnih dejavnostih, kar bi privedlo do boljših rezultatov. Ugotovili smo v naših eh, posvetovanjih, da v glavnem ljudje cenijo spostavitev take službe, takih enot in izpostavljeni so bili določeni vediki, kot naprimer to, da na tak način bomo premostili določene pregrade za posvetovanje posameznike, predvsem kar zadeva informacije, izvedljivost in podpor, eh, tudi kar, ko gre za ljudi, ki so zapostavljeni. Potem, ko gre za akcije na nacionalni ravni, se eh, je bilo ugotovljeno, da z temi evropskimi enotami se bo razširila tudi razsežnost teh ponujenih eh, služb. Poleg tega bi to prispevalo k vzpostavitvi neki eh, kakovostni eh, kulturi in v primerjavi z drugimi oblikami prostovoljstva ESC eh, e lahko ponudijo enake priložnosti za vse mlade, ne glede na pripadnost ali odni državi članici. Poleg teh pozitivnih elementov je bilo ugotovljenih tudi določenih nekaj negativnih oziroma nekaj vidikov, ki so povzročili zaskrbljenost. Če si ogledamo eh, prvo načelo, ki je povezano z partnerstvom, so ljudje pač se spraševali, so eh, deležniki dovolj vključeni za to, da bi pač eh, zagotovili tudi določeno kakovost. Zaskrbljeni so bili nad tem, ali bodo organizacije v zadostni miri zastopale njihove interese v sklopu Evropskih solidarnostnih enot. Poleg tega bi se priporočili, da bi se zagotovilo več smernic o tem, kako naj se država države članice udeležujejo in tudi pri spremljanju in samem uresničevanju. Ključnega pomena je, da komisija države članice nacionalne agencije sodelujejo tesno druga z drugo in v partnerstvu z sindikati in z delodajalčevimi organizacijami, organizacijami delodajalcev za spodbojenje solidarnosti in a, eh, a, eh, prostovoljstva. Zato smo opredelili tri skrbi. Sprašujejo se, ali evropske solidarnostne enote lahko zagotovijo teh 100 tisoč novih prostovoljcev v treh dveh letih ali še veliko več v dvajsetih letih. Sedajni predlog ne razlaga v zadostni meri, kako bodo enote sposobne doseči ta cilj in kako bomo sposobni najti tudi dovolj kakovostnih udeležencev. Poleg tega obstaja tudi skrbljenost na tem, ali vse sedanje ak, ukrepi in dejavnosti lahko pomagajo bolj zapostavljenim skupinam in eh, kaj eh, bodo storili udeleženci za to, da bodo lahko eh, izničili določena razhajanja v korist bolj zapostavljenih skupin, pa čeprav bodo Evropske solidarnostne enote prijele še veliko večji priliv. Torej, priporočilo z tem je naslednje. Če bi pač lahko prišlo do razhajanj med različnimi prostovoljci, do razkoraka med različnimi prostovoljci, naprimer med tistimi, ki eh, pač sodelujejo v eh, solidarnostnih enotah, ki bodo prejeli posebni certifikat in eh, drugi pa bodo prejemali potrdila, ki ne bodo imeli enake vrednosti. Torej, zato je potrebno pojasniti, kako bo prišlo do tega unjemanja, kako bi prišlo torej do komplementarnosti tudi napram nacionalnim pobudam in kako nacionalne pobude se bodo lahko okoristile od tega. To je tudi povezano s tem, kako a, prostovoljci, ki ne bodo pripravili tem enotam, se bodo lahko okoristili tudi za tem mehanizmom, ki bo zagotavljal določeno skladnost med različnimi prostovoljskimi dejavnostmi. Tretja skrb je povezana tudi z financiranjem na nacionalni ravni. Namreč, kako bo prišlo do oblikovanja kakovostne eh, oznake. Eh, Ehm, in kako bo pri tem prispevala komisija. Druga skrb je povezana s tem, da izvajanje, ehm, uresničevanje teh enot je povezano z izvajanjem tudi Erasmusa. Ne na zadnje, zadnja skrb je povezana z porazdelitvijo sredstev na ravni držav članice sedanja uredba o Erasmusu plus ne govori o tem, kako bodo te dejavnosti porazdeljene in tudi sredstva, kako bodo porazdeljene med državami članicami. Zato bo potrebno ugotoviti, kako bodo te dejavnosti tudi porazdeljene po državah članicah in tudi uh, Eh, v kolikšni meri bodo upoštevane specifike v posameznih državah. Kaj lahko priporočimo? Potrebno je torej eh, se poglobiti, predvsem tudi v vidika vodenja in upravljanja in eh, z ozirom tudi na organizacije, ki bodo sodelovali. Potrebno bo torej imeti postopke, ki jih je treba ponovno premisliti glede ravno same udeležbe in potrebno je določiti, katere zasebne in javne ustanove lahko sodelujejo. Poleg tega predlog mora vključevati jasen mehanizem o tem, kako bo porazdeljen proračun med države članice in katere eh, nacionalne agencije bodo morali izvesti katere naloge zadnja, zadnja skupina, um, zadnji sklop skrbi zadevajo dejstvo, da uh, okvir za spremljanje še vedno ni nared. Torej, kako bodo uh, enote prispevale k doseganju splošnih ciljev? Druga skrb zadeva dejstvo, ali, kako naj opredelimo uh, solidarnostno dejavnost in uh, kako uh, bomo torej, uh, zajeli ta pojem. Eh, uporaba širokega pojma lahko vodi v nesporazume, katere agencije bodo lahko eh, se prijavile in katere dejavnosti bo moč izvajati v korist eh, celotne skupnosti, kdo bo torej lahko sodeloval pri tem prostovoljnem delu. Zadnja skrb pa je povezana s tem, ali kakovostna znamka bo pač omogočala preprečevanje zlorabe pri zaposlovanju. Torej zaposlovanju zaposlovanja poceni delovne sile. Namreč solidarnostne dejavnosti lahko tolmačimo na zelo široka načina, zato moramo stvar bolje opredeliti in eh, moramo jasneje opredeliti samo kakovostno zamko, zato da se izognemo tem zlorabam. Imamo dve priporočili, ki sta povezani s, s tem eh, vprašanjem. Potrebno je torej pojasniti, kako predlog za solidarnostne note lahko prispeva k doseganju rezultatov in eh, potem je treba tudi oblikovati vrsto kazalnikov, zato da bomo lahko ocenili rezultate in ugotoviti, v kolikšni meri je ta a, program privedel do uresničevanja tudi splošnejših ciljev. Potrebujemo torej nek okvir spremljanja, ki a, mora biti nared najkasneje šest mesecev po začetku veljavnosti a, Evropskih solidarnostnih enot. Poleg tega pa predlog mora jasno pojasniti, kako a, a, lahko vse to se ujema tudi za plačanjem zaposlovanja. Potrebno je torej a, pojasniti, ali naj predlog ESC vključimo v podokrilje Erasmus. Nekateri pravijo, da to ne bi bilo izvedljivo, nekateri so predlagali, da bi pač ta, to pobudo razvili samostojno, kar pa zadeva zapletenost. Ugotovimo, da Erasmus je odgovoren za več kot 60 odstotkov celotnega namenjenega proračuna in ukrepi, ki ne zadevajo mobilnosti, obsegajo samo manjši del eh, teh eh, finančnih sredstev. Eh, potrebno je torej različne programe morda združiti v neko enoto, morda bi celo manjši programi se lahko koristili za poznavanjem torej te blagovne znamke Erasmus. Hvala lepa in upamo, da bomo lahko res prispevali na tem področju solidarnostnih ukrepov. Hvala lepa za vašo predstavitev, za predstavitev te študije, ki eh, prav gotovo zelo koristna pri našem delu in ki nam omogoča, da razmišljamo o izzivih, ki ste jih tudi vi sami omenjali in da poskusimo tudi biti nekoliko konkretnejši pri samem dokumentu. Zdaj pa preidimo na a, eh, vidike eh, nacionalnih agencij. Dajem dobrodošljico gospodu Von Hebnu, ki ima na voljo pet minut, da predstavi svoje dokumente. Hvala lepa. Torej, a, eh, mreža nacionalnih agencij. Eh, temelji na eh, tej zamisli evropskih solidarnostnih enot in eh, to je zelo pomemben prispevek socialni koheziji in solidarnosti v Evropi. Hkrati solidarnostne enote naj bi tudi okrepile zmogljivosti in znanja oziroma znanja in znanja in povečali tudi zaposljivost. Pri tem bi prišlo do lažjega prehoda z, torej, izobraževalnega sveta v natrg dela. Ideja solidarnosti in socialne kohezije ne nastaja kar tako z izvajanjem nekega programa. Potrebujemo možnosti za učenje, se moramo zamisliti o tem, kaj mladi doživljajo pri svojih dejavnostih in torej moramo res eh, imeti vedno v mislih, da bomo eh, dali jasno sporočilo in da je to sporočilo Evropske unije zelo očitno pri vsem tem. Torej, eh, ko gre za projekte na nacionalni ravni, leti nimajo nujno tudi neke evropske dimenzije. Ena izmed glavnih skrbi v tem trenutku je omejevanje zemljepisnega obsega evropskih solidarnostnih eh, enot. Prepričani smo, da tako kot je to zdaj oblikovano v predlogu, je pravzaprav ni zelo obetajoče. E, glede tudi na države, ki so odeležene pri programu Erasmus. To bi lahko pa bil močen most med različnimi evropskimi državami in tudi med evropskimi državami in drugimi, tretjimi državami, recimo državami EFTE. Države EFTE, države kandidatke in države partnerke sodelujo tudi pri uh, zelo pomembnih projektih in bi morda morali takoj sodelovati od vsega začetka tudi pri tem projektu. Tudi le, ležbo Združenega kraljestva bi uh, morala biti uh, uh, možna in sicer tja do zaključka tega programa, tja do leta 2020. socialno vključevanje in raznolikost, eh, eh, to je že bilo omenjeno. Noben eh, mlad se ne bi smel spopadati s težavami pri vključevanju v te enote, ampak seveda vemo, da mladi imajo določene omejene možnosti, potrebujemo določeno podporo do, ni samo po sebi umevno, da določene ciljne skupine bodo avtomatsko sodelovali pri vsem tem, ampak a, eh, morajo imeti določeno korist, moramo torej okrepiti tudi ulogo organizacij, ki podpirajo a, eh, zapostavljene mlade kajti te organizacije oziroma ti mladi nimajo vedno možnosti vstopati v program, zato morajo biti deležni določene podpore, moramo biti pozorni, da bomo razpolagali za dostno podporo, za dostnimi sredstvi in da bomo tesno sodelovali z organizacijami, ki dejansko delujo v podporo teh ciljnih skupin. Tako kot je že bilo povedano, že večkrat ponovljeno, Eh, v sklopu predlagane uredbe razlik, razlika med različnimi dejavnostmi, eh, prostovoljstvo, pripravništvo, zaposlovanje, to, eh, ta razlikovanje ni dovolj jasno in Mi smo tudi zaskrbljeni na tem, da bi lahko prišlo do močnega razkoraka med različnimi udeleženci, kajti to lahko privede do zlorabe in torej do zlorabe nizkoplačanega dela, cenene delovne sile. Zato potrebujemo jasno razmejena področja, jasne opise različnih formatov in eh, tudi zaposlitev in umestitev, veliko jasneje, kot je bilo storjeno doslej. Moramo biti tudi pozorni, da pripravništvo in vaježništva se zagotovijo samo na določenih področjih, ki so povezane s solidarnostjo. Zato potrebujemo jasne definicije. Delo z mladimi in z otroki mora biti vključeno v seznam eh, solidarnostnih dejavnosti in eh, moramo biti tudi pozorni, kar zadeva udeležbo zasebnih eh, entitet, kar mora biti samo omejeno na neprofitno delo torej potrebujemo visoke standarde pri uresničevanju eh, teh evropskih solidarnostnih enot in ti visoki standardi, s katerimi razpolagamo, morajo biti ohranjeni tudi eh, pri konkretnem eh, opravljanju teh, eh, tega dela, naprimer na področju izobraževanja. Mi imamo dobre priložnosti za pripravništvo, za vajništvo. In moramo torej spremljati mlade, ki sodelujejo pri teh dejavnosti. To mora biti ohranjeno tudi v sklopu Evropskih solidarnostnih enot in smo prepričani tudi, kar zadeva sodelovanje, da ta trikotnik, ki ga imamo med mladimi prostovoljci, med gostujočimi organizacijami in podpornimi organizacijami, mora biti temelj tega programa. Želeli bi ohraniti tudi instrument uh, izkaznice za mlade, USPAS. Eh, tam imamo kar 700 tisoč različnih certifikatov, ki so bili razdeljeni. Torej, to je instrument, ki dobro deluje in eh, ki ga bo morda potrebno nekoliko prilagoditi, ampak ki zagotavlja pragotovo veliko priložnosti na dovolj enostaven način. In še zadnja točka. Uh, Uh, torej, eh, razmišljamo o tem, da bi spremenili sedanji portal za evropske solidarnostne enote. Ni uh, dovolj, da upoštevamo samo stvarnost udeležencev in organizacij. To je dober vhodni instrument, uh, ampak gre za konkretno izvrševanje programa, uh, kar zadeva pedagoške vidike, uh, potem bi potrebovali neka drug, neko drugo vstopno točko. Hvala lepa za vašo pozornost. Naša mreža je pripravila sicer veliko uh, daljšo študijo o uh, tem, kako naj bi uh, uresničili Evropske solidarnostne enote, ki vam je na voljo. Ja, Najlepša hvala. Ja, precej eh, daljši čas sem vam omogočila, kot je bilo namenjeno, ampak hvala za to mnenje. Sedaj pa nadaljujemo gospod Pavel Trantina, predsednik strokovne skupine za zaposlovanje, socialno in državljanskost unije v Evropskem socialnem in ekonomskem svetu. Izvolite, gospod Trantina, pet minut. Uh, Hvala lepa, predsednica, za priložnost, da predstavim uh, mnenje eh, naše eh, skupine v eh, imenu ekonomsko-socialnega odbora. Torej, od vsega začetka naj pojasnim, da kljub temu, da je bilo naše mnenje že potrjeno v naši strokovni skupini, mora še biti eh, sprejeto na plenarnem zasedanju prihodnji teden. Ampak eh, nadajamo si, da ne bo prišlo do nikakršnih težav in eh, do nikakršnih večjih sprememb. Naš odbor pozdravlja predlog komisije, to je dober začetek za širšo razpravo, ampak smo prepričani, da imamo veliko elementov, ki bi jih bilo potrebno izboljšati in pojasniti. In to smo tudi že slišali od predgovornikov. Dovolite torej, da pričnem z prvim vidikom, eh, to je vprašanje eh, finančnih sredstev. Eh, zaskrbljeni smo nad tem, da ta nova naložba v prostovoljstvo in mlade in v solidarnost bomo uh, uresničevali z preusmeritvijo uh, sredstev iz proračuna za uh, Evropsko prostovoljno službo in ta naložba uh, pač uh, ne bo pomenila nujno uspeha že potekajoč, potekajočih programov, ki uh, že v sklopu Erasmus Plus zagotavljajo kar nekaj koristi za mlade. Zato bi podprl uh, kampanjo uh, Erasmus krat 10, ki je bila pred kratkim in sprožena. Mi bi zaprosili za več svežega denarja, ki naj bi ga vložili v ta nov program. Drugič, Eh, tako kot je bilo že poudarjeno, tudi mi smo zelo zaskrbljeni nad združevanjem eh, ciljev solidarnostnih enot z cilji eh, zaposlovanja mladih. Naš eh, ekonomsko-socialni odbor na prošnjo socialnih partnerjev bi prosil, da vključevanje pripravništva vajništva v program je treba ponovno premisliti. Eh, namreč, eh, všeč bi nam bilo, da okrepimo tudi čezmejni vidik v obstoječih programih, ki se sredojočajo na zaposlovanje in vajeništvo, reko pa v sklopu tega novega programa. Mm, sicer to bi imelo tudi določene prednosti, če bi se osredotočili z solidarnostnimi enotami samo na mm, solidarnost, bi to zagotovilo večjo jasnost, več osredotočenosti, ne bi prišlo torej do zmede z drugimi programi, ki obstajajo za eh, podporo eh, zaposlovanju mladih. Poleg tega po posvetovanjih s ključnimi deležniki je naš odbor ugotovil, da bi lahko besedilo še nekoliko izboljšali in tudi pravno podlago bi lahko izboljšali. Že ste prijeli naš osnutek mnenja, ampak dovolite, da izpostavim določene elemente. Opredelitev solidarnostnih služb in solidarnostnih dejavnosti bi bilo potrebno izboljšati. Tudi portal, tako kot je povedal Manfred, je potrebno spremeniti tako, da postane interaktiv aktivni upravljalski instrument, ki naj omogoča dvostransko komuniciranje med prosilci in organizacijami, ki pa ponujejo določene možnosti. Še pomembnejše bi bilo to, da bi bilo potrebno mlade ustrezno pripraviti, predvsem pripraviti zapostavljene mlade pred njihovo umestitvijo nekam. Eh, in torej organizacije mladih socialnih partnerjev bodo biti vključeni tudi pri samem upravljanju, pri samem eh, eh, centralnem upravljanju združevanju teh enot. In eh, torej eh, v sklopu Erasmusa plus eh, je treba tudi zagotoviti določeno dostopnost in je potrebno potem agencije tako spremeniti, da bodo postale bolj prijazne do uporabnikov. Potem pa še eno vprašanje. Sicer, eh, kako naj, eh, na čem naj temelijo evropske solidarnostne enote? Mislimo, da bi moralo to ostati znotraj programa Erasmus, raje kot da vzpostavimo popolnoma nov program. Mi smo prepričani, da bi bilo korisno, če bi pogoje za preostale dele evropskega prostovoljnih služb uskladili z evropskimi solidarnostnimi enotami. Kajti drugače bi imeli dva različna evropska programa, ki bi potrebovali eh, podpirala prostovoljske službe, ampak ki bi temeljila na različnih eh, pogojih eh, in to na različnih tudi zemljepisnih geografskih pogojih. In poleg tega tako Erasmus Plus in eh, solidarnostne enote ne bi bile ogrožene po letu 2020. Potrebujemo seveda tudi dodatna sredstva in sedaj pa naj zaključim z neko širšo mislijo in sicer v zvezi z prostovoljstvom v splošnem. Mislimo, da um, neka širša strategija bi morala biti razvita na uh, ravni Evropske unije. Ne samo zasledovanje cilja 100 tisoč prostovoljcev, ampak uh, bi morali imeti kar 4 milijone mladih in a, uh, starejših, zrelejših a, evropskih državljanov, ki, a, s, ki s, ki, ki naj se udeležujo na tem področju. Potrebovali bi bolj usklajen pristop eh, tudi strani vseh evropskih institucij. To bi moralo biti priznano eh, kot eh, neka dejavnost, ki mora biti vsebovana v vseh sektorjih in v vseh politikah in Po, za v ta namen bi vas želel opozoriti na to eh, publikacijo, verjetno se je spominjate iz leta 2011. Glavna avtorica sedi tu ob meni. Imeli smo kar eh, več kot sto različnih strokovnjakov, ki so sodelovali pri tem eh, in torej verjetno ta publikacija nam, lahko, nam bo lahko za navdih tudi v prihodnje. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa Gabriela Siviko, direktorica Evropskega centra za prostovoljstvo. Izvolite, gospod Siviko, pet minut imate. Najlepša hvala, da ste me povabili danes sem. Um Najprej želimo povedati, da pozdravljamo ta osredotočenje na solidarnost, vendar pa nekaj vprašanj si moramo zastaviti. Zlasti o čem govorimo s temi evropskimi solidarnostnimi enotami, zakaj jih potrebujemo in kako jih bomo upravljali. E, tukaj govorimo o solidarnosti in upamo, da vse napotitve v solidarnostnih enotah bodo na podlagi solidarnosti in uh, dobičkonosne identitete, to so organizacije, ki želijo zaslužiti dobiček za svoje uh, delničarje in uh, torej njihova Torej, sodelovanje solidarnostnih enot uh, pri takih organizacijah po naših mnenjih ni ustrezno, morali bi jih izločiti, če se želijo vključiti, uh, pa uh,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 Eh, partnerstva z nevladnimi organizacijami in tako dalje, ne pa da bi eh, gostovali direktno solidarnostne enote. Kot eh, smo že slišali, bi morali razlikovati med um, pripravništvi, vajeništvi in zaposlitvami in za vse to bi bilo treba pripraviti nek pravni okvir. Um, torej, pravni okvir ja zaenkrat še nimamo. Različni namen prostovoljstva in pripravništva zdravništva, bi morali bolje opredeliti. Eh, zato mora obstaviti, obstajati neka potreba v družbi. In eh, po drugi strani eh, pripravništvo ali vajeništvo mora biti neka predvidena, na predvideni učni poti. Potem se je treba osredotočiti na samo zaposlitev ali na podjetništvo. Uh, Razvoj podjetništva je nekaj, kar želimo doseči tudi v solidarnostnih enotah. Zagotovo pa ne želimo, da bi ljudje sodelovali pri solidarnostnih enotah zato, da bi kaj osebno zaslužili. In zato torej, ne smejo sodelovati um, v takih aktivnostih zato, da bi finančno kaj eh, pridobili na koncu procesa. Zakaj potrebujemo solidarnostne enote? Veliko vas je zastavilo to vprašanje pretekli mesec. Eh, če jih im bomo imeli, bodo zagotovo dopolnile obstoječe pobude, ki že tečejo. Predlog eh, takšen, kot je, torej ne priznava milijonov uh, prostovoljcev in vseh organizacij, ki nudijo te dejavnosti. To bi morali bolje upoštevati in vključiti v program. Evropske solidarnostne enote so lahko neke vrste vrata za tiste, ki želijo sodelovati, krati pa priložnost za okrepitev uh, družbenih organizacij, uh, druž organizacij, ki delajo v družbi. Zato, da bi se to zgodilo, uh, Ehm, torej da bi organizacije sprejele pripravnike ali pa prostovoljce, bi morali biti vse napotitve financirane in to vse eh, skrbi, kaj ti samo eh, prostovoljci so sedaj financirani, ne pa pripravništvo in vajeništvo. In eh, to, tukaj sedaj prihaja do rahle zmede, torej kako bodo upravljali ta program. Eh, več m, mm, priznanja bi morali dati raznim mrežem, organizacijam prostovoljcev, m, organizacijam mladih, ki sodelujejo pri izvajanju in te, razvitju tega m, eh, programa. Eh, ravno tako bi morali um, ustaviti, ustanoviti nek center, uh, Um, ki ne bo na voljo samo agencijam, ampak uh, različnim uh, agencijam in entitetam, ki imajo znanje uh, na področju prostovoljstva, zaposlovanja mladih in tudi informacij, ki se jih nudi mladim kot smo že slišali, potrebujemo več eh, jasnosti pri definicijah, pozdravljamo format eh, v predlogu, pozdravljamo čezmejne eh, napotitve. Mislim, da bi moralo biti bolj jasno, da so torej, napotitve za skrajši čas ravno tako tudi prostovoljne. Ehm, in uh, Torej, potem moramo ohraniti oboje, occupational in employability, torej oboje zaposlitveni in moramo najti eh, nekaj, kar bo mladim nudilo več možnosti za poslitvi in potem bi morali imeti ločen, eh, ločen sklop, kjer bi eh, mladi lahko se ukvarjali z prostovoljstvom. In vse to je treba vključiti v neko vseobsegajočo strategijo, ne pa da imamo posamezne pobude in s tem se vam zahvaljujem. Najlepša hvala. Sedaj pa začnemo z vprašanji in odgovori. Najprej bi dala besedo poročevalcem v senci iz obih odborov, če si to želijo. Prosim, da se osredotočite na vprašanja in da ne spregovorite za več kot minuto gospod Klune. Oziroma, gospa Klune. Izvolite. Thank you. Yeah. Ja. Thank you very much and thank you for all those. Najlepša hvala in hvala za vse predstavitve. Mislim, da je bilo zelo zanimiva to ravnovesje in uh, tema je torej, da ne smemo prosto voljstvo zamenjevati z pripravništvom. To je zelo pomembno. In uh, vidim seveda vrednoto prostovoljstva in to bo okrepilo izkušnje posameznika in to bo trajalo celo življenje in to bo koristilo tudi uh, družbi. In, uh, um, zagotovo vidim torej te prednosti. Ampak želela bi komisije, komisarjo vprašati glede financiranja ali prihaja iz rezerv ali iz eh, programa Erasmus ali eh, imamo na voljo tudi kaj svežega denarja. Hvala lepa. Kolega Šojdrova, kolegica Šojdrova iz odbora za kulturo. Je bih htjela takaj podjekovati eh, za prezentacije vsem, eh, kteri. Najlepša hvala. Zahvaljujem se strokovnjakom, ki so spregovorili na to temo. Imam občutek, da imajo vsi naši gostje eno skupno mnenje, ki sem ga odkrila v njihovih prispevkih. Cili evropskega solidarnostnega sklada morajo biti bolje oblikovani. Vprašanje je, kakšno vlogo bo tukaj igrala Evropska prostovoljna služba v prihodnosti in kakšno vlogo naj igrajo pripravništva in eh, plačljive zaposlitve. To je zelo pomembno, da se jasno opredeli. Pa še eno vprašanje. Komisar je jasno povedal, da Evropski solidarnostni sklad vključuje vse ukrepe na tem področju. Torej, tudi ukrepe, ki obstajajo do sedaj in vključujejo solidarnost. Zanima me, ali to potem pomeni, da druge dejavnosti, da se bo druge dejavnosti nekako prestavilo v ta sklad. Govorim namreč o Evropski prostovoljni službi ta ima pomembno solidarnostno komponento in vprašanje potem je, ali bo Evropska prostovoljna služba sploh obstajala v prihodnosti. Hvala. Najlepša hvala, Silvija Kosta. Strinjam se z pripombami, želela bi um, vas zastaviti še nekaj dodatnih vprašaj. E, uh, gospe Čiviko, na začetku nisem dobro razumela, ali menite glede razlikovanja med službo in prostovoljstvom, ali to pomeni tudi sprejetje uh, privatnih podjetij ali samo podjetij socialne ekonomije uh, udeležencev. Ali je treba samo to zapisati v besedilu, potem pa je v redu tako delo kot tudi prostovoljstvo. Po mojem mnenju to uh, um, ustvarja zmedo in lahko pride tudi do črnega trga, ne samo zaradi dela, tako imenovanega prostovoljskega dela, ki pa potem uh, postane de, plačljivo delo. To je po mojem mnenju zelo pomembna tema, ki ste se jo vsi dotaknili. Potem pa vprašanje za komisarja. V dveh letih, uh, o katerih govorimo, govorimo samo o državah Evropske unije. Po mojem mnenju pa um, ne bi smeli omenjati samo države, ki že eh, sodelujejo v Erasmusu. O to ste tudi omenili. Kaj menite o tem v bodoče? Tretja stvar. Obstajamo, obstajata dve nevarnosti in to sprašujem komisarja. Tema dodatne vred, evropske vrednosti, ki mora po mojem mnenju biti tudi, če gre za nacionalne. Torej več, eh, več eh, od mladih iz različnih držav mora sodelovati in potem podvajanje z programi iz nacionalnih držav. Tukaj sem želela kaj več slišati. Hvala. Najlepša hvala, gospod Malteze. Hvala, predsedujoče. Strinjam se glede razlike med delom in solidarnostjo, zato o tem ne bom govoril. Imam pa vprašanje za komisarja Navračiča. Vsi vemo, da obstajajo programi kot je Erasmus, ki bi potrebovali več finančnih sredstev in torej ni pravično, da se jim oduzame sredstva za druge pobude. Vemo tudi, da obstajajo mm, politično nasprotovanje, da bi imeli nove oblike financiranja. Imamo pa tudi programe, ki ne porabijo v celoti svojega proračuna, recimo sklad za solidarnost. In zato sprašujem, ali ne bi bilo možno na kak način eh, Eh, uporabiti sklad za solidarnost, ki je zagotovo namenjen nujnim situacijam, ampak eh, te evropske solidarnostne note so tudi neke vrste preventivne, eh, preventivni stroške. Tako bi ta strošek postal um, in tako bi našli tudi neki politično težo in bi s tem lahko financirali evropske pobude. Äh, Hvala lepa glede na to, da ste v dvojni funkciji, vas najprej nisem eh, poklicala, glede na to, da sem mislila, da ste samo poročevalec regije, ampak vidim, da ste tudi člen, člen eh, re, impla, tako da gospod Hitman, eh, izvolite. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja dwie krótkie uwagi, Szanowny Panie Komisarzu. Draga, Eh, predsed, predsedujoč, dragi gospe in gospodje, dragi komisar, najprej bi želel predlog 80 odstotkov eh, prostovoljcev in 20 odstotkov za um, usposabljanje in izobraževanje. Mislim, da to ni v redu. Mislim, da bi morali uh, povečati to izobraževanje. Vem, da je eh, prostovoljstvo tudi pomembno, to je v redu, ampak mislim, da bi morali pomagati mladim, kajti eh, največ ehm, brezposelnosti imamo med mladimi in če jim želimo pomagati, potem jim moramo poslati jasno sporočilo, da vsako novo mesto za mlade je nekaj, kar je za nas zelo pomembno. In zato bi eh, predlagal, da bi imeli kombinacijo 70 odstotkov prostovoljstva in 30 odstotkov zaposlitev. In druga splošna pripomba, če Evropske solidarnostne enote se bodo ozivale na vprašanje, ki, vprašanja, ki so povedena z obnovo po naravnih nesrečah po celi Evropski uniji, kot je recimo potres v Italiji ali pa nevihte na Polskem. To sem si pogledal na uh, internetu, potem uh, tak sistem že deluje in temelji na starem eh, sistemu evropske solidarnosti. Ali veste, koliko časa preteče od prijavitve do tega, da greste na kraj? Šest mesecev, to je predolgo. Um, in um, vem, da bi torej, m, mm, m, mm, to, ta čas torej bi morali skrajšati. Sicer pa bi pohvalil komisijo za odlično pobudo in hitrost, katero so jo predstavili. Hvala. Tako, sedaj pa še gospod Sarjanopoulos. Izvolite. Eh, Pred tem, da se lotiš mesa vojki paratirisi, potizgažo potin. Najlepša hvala. Najprej bi imel splošno pripombo. In tukaj govorim o razlogih. Že v prvem, eh, že v prvem stavku obrazložitve piše, da eh, vidim tukaj, da gre za eh, hipokrizijo. Zakaj govorimo tukaj o solidarnostih, o akcijah, ehm, hkrati pa se režejo sredstva. To je moja splošna pripomba. Kot je povedal eden od strokovnjakov, menim, da gre tukaj za nek, um, neko razhajanje, ka, um, zlasti kar zadeva sredstva. Stresem se z vsemi bojaznimi, ki so bile že izražene. Tukaj gre za poskus, da bi zamenjali stalne zaposlitve z bolj fleksibilnimi uh, zaposlitvami in sicer s pomočjo tega programa. Tudi strokovnjaki so izrazili to bojazen in skrbi me tudi za dejavnosti. Govorite o pomoči v primeru um, naravnih nesreč in v primeru nas, n, n, naravnih zreč tudi države pomagajo. Tukaj ne gre za izbiro. Morajo imeti neke državne strukture, ki bodo pomagali tistim, ki doživijo recimo um, poplave, um, požarje in tako dalje. Seveda treba je pomagati tudi revnim, ampak tukaj ni strukture. Tukaj govorimo o neki, eh, nekem upravičilu za fleksibilna delovna mesta, za privatne podjetja, ki bodo izkoristile vsa eh, vzdemar, ki je na voljo. No- Tako zanima me, ali ima poročevalka še kakšno vprašanje, kakšen komentar? Uh, Zelo zanimivo je bilo. Mislim, da je jasno, da politični oddelki želijo visoko kakovostno solidarnost nacionalne agencije, pa želijo o, več državljanstva in o, s tem se m, strinjam in ob, sedaj je treba to omeniti, omejiti na države EFTA in države kandidatke. Koliko časa bo Združeno kraljestvo sodelovalo? Mislim, da ko izstopijo, izstopijo in to morajo razumeti. Če jim bomo dali veliko daril, potem ne bodo nikoli razumeli, kaj za njih pomeni, da so zapustili Evropsko unijo. To je slabo za državljane, ampak vlada bo razumela samo tako in zaradi tega ne bi tega podaljševala. Eh, ko je Združeno kraljestvo zunaj, je zunaj. Eh, torej da bi, um, imeli, da bi podeseterili uh, Erasmus, eh, s tem se strinjam potem vprašanje, ali je bolje, da bi imeli vse v Erasmusu plus, tako bi imeli uh, drugi možnost, da dobijo več sredstev po letu 2020. Morda je to bolje, da naredimo v Erasmus plus, če bomo pa imeli nek eh, nov program, potem bi je dobro, da imamo dva programa in bomo imeli torej dva uspešna programa, s katerimi bo, bomo se približali mladim. Um, Gabriela Siviko. Um, vse nepotitve morajo biti navdihnjene uh, z solidarnostnim duhom, strinjam se, in okrepiti je treba uh, to solidarnostno kulturo v Evropo, to mi je všeč. In vse mora temeljiti na družbi. To, to mi je bilo zelo zanimivo. Zanimivo je bilo, ko sem prisluhnila uh, Eh, predstavnikom um, stranki iz desnice želijo povečati, um, povečati torej, eh, za po, možnosti zaposlitve in zmanjšati solidarnost. Grški kolega pa je bil čisto na drugem koncu. Sama bom se skušala pozicionirati nekam na sredino in skušala izboljšati program. Hvala. Najlepša hvala. Kar nekaj vprašanj je bilo zastavljenih in našim strokovnjakom bi prepustila, da si sami izberejo, na katero vprašanje želijo odgovoriti. Prosim pa vas, da to omejite na eno minuto. Namreč že sedaj malce prepozno začenjamo. Kdo bi začel? Gospod Bruk? Um, no, no Nobeno posebno vprašanje ni bilo zastavljeno meni, torej nimam nič za dodati. Razprava je uh, ni nova, večino stvari smo že zapisali v naših študijah in to je eh, dobra podlaga za nadaljno razpravo o predlogu. Besedo predajam kolegu. Hvala. Morda en odgovor na vprašanje o dejavnostih um, prostovoljcev, ali bodo v Erasmusu plusu ali v Evropskih solidarnostih enotah. Um, predlog sedaj še ni jasen. Um, del uh, teh uh, storitev ostaje v Erasmus plus uh, in uh, je na voljo tudi partnerskim državam. In zaradi tega jis, se tisti, ki se prijavljajo, imajo veliko težav. Mi v Nemčiji imamo veliko organizacij, ki sprašujejo, ali bodo delale z nevladnimi organizacijami znotraj Evropske unije ali brez Evropske unije. In to razlikovanje med Evropsko, eh, med Erasmus Plus in eh, Evropsko solidarnostnimi enotami pomeni, da bi se morali prijaviti na dva različna naslova, da je to zelo birokratsko in tudi eh, mi imamo težave potem pri komuniciranju srečanju eh, z njimi in zato bi prosil, da se vse solidarnostne eh, dejavnosti uvrstijo med Evropske solidarnostne enote. Imamo še nekaj dejavnosti v Erasmusu, ki so, še, torej, ki so zelo dobre. Uh, um, na področju mladih, ampak razlikovanje med dvema različnima programoma z istimi, skoraj istimi dejavnostmi je nekaj, kar nam povzroča veliko preglavic. Hvala. Dank, Hvala lepa, gospod Trantina. Like to... Hvala. Želel bi ponoviti, kar je povedal. Uh, kolega pred menoj, moramo se moramo skoncentrirati vse dejavnosti v Erasmus. Sicer tvegamo, da bomo imeli številne programe, ki med seboj ne bodo povezani. In drugič, eh, odgovor na vprašanje, če bomo imeli eh, toliko teže eh, na zaposlovanje, to bi raje imeli nekje druge, ampak če napotitve na pripravništvo in zaposlovanje ostanejo v Evropskih solidarnostnih enotih, potem bi naš odbor želel, da bi bila tudi plača torej v skladu z nacionalno zakonodajo. In sicer bomo zahtevali partnerstvo z nevladnimi organizacijami. To, s tem bi zagotovili kakovost, tako kot je tudi Gabriela pred menoj povedala. Dank und Frau Najlepša hvala, gospa Sivika, še enkrat. Hvala, mm, tudi sama se bom dotaknila tega vprašanja, morda bom bolj jasna. V idealnem svetu bi želeli imeti program, ki se osredotoča na solidarnost in zadeva uh, in bi bil povezan tudi z profitnimi organizacijami. Uh, mi cenimo tiste profitne organizacije, ki delajo z nevladnimi organizacijami, ne pa direktno s prostovanci. V idealnem svetu ne bi imeli tega. V idealnem svetu tudi ne bi imeli eh, programa, ki nudi pripravništva in vajništva na eni strani in hkrati prostovoljstva tudi v istem programu. Tukaj eh, v predlogu skušamo najti rešitev, če imamo obe te stvari, moramo ločevati jasno med eh, zaposljivnostjo, kar pomeni pripravništvo in prostovoljstvom, ki zadeva samo um, torej, um, nedobičkonosni sektor. Uh, in vsi morajo pa biti financirani. Če so vsi popolnoma financirani, potem zmanjšamo nevarnost, da bodo ljudje nekoga imenovali uh, prostovoljstvo, če pa nudijo pripravništvo. Uh, sedaj je, uh, se financira samo uh, prostovoljstvo in obstaja nevarnost, da ga bodo imenovali prostovoljci samo zaradi tega, kar bodo dobili za to sredstvo, v resnici pa gre za pripravništvo ali vajeništvo kompromis, ki bi eh, šel v tej smeri in eh, da bi imeli ta hibridni program. Eh, poleg tega pa socialne družbe so bile omenjene, to bi bila elegantna rešitev in ker nimamo opredelitve v Evropi socialnega podjetja in v številnih držav članicah nimajo take opredelitve, potem se bojim žal, da to ni ustrezna rešitev. Najlepša hvala. Vem, da nas eh, more komisar kmalo zapustiti. Hvala, da ste si sploh vzeli toliko časa in ostali v našem odboru. Prav zato bi vam sedaj dala še enkrat besedo, preden nas zapustite. Izvolite še enkrat. Zelo kratek bom, kajti smo na začetku pogajanj šele in mislim, da lahko najdemo dober kompromis na področju vseh vprašanj, ki ste jih omenili. Začnimo z opredelitvami. Kot sem omenil v svojem govoru, nismo želeli eh, oblikovati na začetku eh, strogih opredelitev, kajti eh, Eh, v življenju se potem te opredelitve spremenijo. To smo pustili te opredelitve ohlapne in eh, želeli bi jih bolje opredeliti v poprvem obdobju testiranja, kako recimo definirati solidarnostne dejavnosti, Eh, mi imamo dobro partnerstvo z nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami in lahko se zanesemo na njihove izkušnje in potrebe. Po drugi strani pa se lahko zanesemo tudi na naše, uh, bivše, na naše izkušnje iz uh, bivše torej, um, Evropske prostovoljne službe in tako bomo potem to lahko definirali. Potem financiranje. 86,5 milijona evrov, to je svež denar v proračunu. Seveda ni svež, nismo ga pravkar natisnili, ampak za nas gre za svež denar, nov denar. In zato ta, ta znesek 86,5 milijona evrov bomo lahko v bodoče porabili. Evropska dodana vrednost. Mislim, da je to jasno eh, in to je čezmejno prostovoljstvo. V Norči, v Italiji recimo, mm, tam so bile prve, prvo napotejene Evropske solidarnostne enote. Mednarodna skupnost Mm, sodeluje v norči in to je dodana vrednote, to je evropska dodana eh, vrednost. In eh, kar zadeva profitne, neprofitne družbe in njihovo sodelovanje, tukaj mislim, da bi lahko imeli dober kompromis. Če poudarimo ne pravni status eh, družbe, ampak njihov profil njihovih dejavnosti. Tudi neko profitna služba ima morda neko neprofitno dejavnost, eh, to smo že uporabili. Eh, tam v neki drugi uredbi lahko eh, uporabimo tudi torej, neprofitne del dejavnosti neke profitne družbe. In mislim, da tukaj najdemo dobro, lahko najdemo dober kompromis, kar zadeva potem uh, zaposlitev in razmerje 80-20. Sedaj je položaj tak, da ponudbe zdaj so skoraj 100 odstotno ponudbe po um, prostovoljcih. Razviti je treba uh, sedaj ta sklop, ki zadeva zaposljivost in obstaja mm, veliko prostora za uh, povišanje teh um, zaposljivosti znotraj Evropske solidarnostne enote. 20 odstotkov, po mojem mnenju, eh, ni prestrok. 80 odstotkov pa bo nekoliko preosko za prostovoljne dejavnosti. Tem se pa še lahko pogovarjamo. Če bo več ponudb za eh, zaposlitev, bomo tukaj bolj fleksibilni v bodoče. Mislim, da sem s tem zelo na kratko odgovoril na vsa vprašanja. Hvala. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala. Hvala našemu prvemu panelu, komisarju Navračiču in eh, vsem, ki so spregovorili. Sedaj pa drugi del. Besedo bi predala kolegici Ulfskog, zato da bo vodila panel od sedaj naprej. Thank you. Um... Hvala lepa. Veliko stvari je še, ki jih lahko obravnavamo, tako da bomo morda želeli eh, nekaj točk malce stisniti, glede na to, da že zamujamo. Vsem bi rada namreč dala besedo. Iz naše perspektive, ko obravnavamo vprašanje trga dela in zaposlovanja, kar je tema našega odbora, in zato se nam zdi zelo pomembno, da obravnavamo tudi vprašanja, ki so nejasna. Plačano delo, prostovoljno, neplačano delo in nizko plačano delo. Torej, to so tri kategorije, ki se včasih mešajo. Tudi mladi bi morali imeti dostojno plačano delo, po našem mnenju. In mi poskušamo nekako varovati načela na tem področju, predvsem, ko gre tudi za brezposelnost mladih. Finančna sredstva v solidarnostnih enotah, prihaja iz socialnega sklada, vsaj deloma, ko gre za pristojnosti na področju zaposlovanja. In prav zato je tako pomembno, da ne znižujemo naših ambicij, ko gre za dostojno delo, ki ga omogočamo mladim. Namreč svojo zaposlitev morajo začeti v situacijah, ko nimajo občutka, da se jih zlorablja, da se jih eh, daje v situacijo brez jasnih pravil. Mislim, da se v tem oba odbora strinjata. Včasih pa je res težko najti primerne rešitve. Sedaj pa bi dala besedo strokovnjakom, ki jim še nismo prisluhnili. Nekaj časa smo namreč že izgubili, tako da bi malce pospešila. Najprej gospod Piotr Sadovski, generalni sekretar skupine Volunt Europe. Zanima me, kakšen je vaš pogled na to, o čemer smo že razpravljali do sedaj in glede naših načrtov za prihodnje. Izvolite. Hvala lepa. Sedaj v drugem panelu je težko povedati karkoli novega, namreč večina stvari v moji predstavitvi je že bila omenjenih. Za začetek naj podam kratek komentar. Potem pa bom spregovoril še o dostopu organizacij Združenega kraljestva po Brexitu. Glede na vlado Združenega kraljestva dvomim, ali ima smisel razpravljati o nadaljem dostopu do um, solidarnostnih enot in drugih evropskih programov v prihodnosti, ne vem, ali bo to prioriteta za našo vlado. Potrebujemo eh, civilno družbo v Evropi, da nas podpre. Volunteer Europe je sedaj v Združenem kraljestvu, tam ima sedež in eh, to je relevantno za nas. Sedaj pa glede kakovostne značke. Če že, razen če želite imeti dve priznanji za kakovost, eno na področju prostovoljnega dela, drugo pa na področju eh, zaposlovanja. In tukaj boste imeli potem dve ločeni skupini akterjev, ki bodo nadzirali, ki bodo vzpostavljali to kakovostno spričevalo. Pri zaposlovanju bodo to naprimer zavodi za zaposlovanje, ki bodo zagotavljali to, da, da obstajajo kakovostna delovna mesta in ne samo prekarna ter nizko plačana delovna mesta. Glede dostopa do mladih za manj priložnost mi naj povem naslednje. Vlagati bo potrebno več v eh, obliko in razširjanje solidarnostnih enot, če želimo doseči te mlade. Probleme imamo tudi z spletnim usposabljanjem za mlade. Namreč to ni dovolj, da bi zagotovili kakovostno in uspešno izkušnjo, še posebej za mlade, ki imajo različne stopnje eh, težav. Kar se tiče prostovoljnega dela v nasprotju z zaposlovanjem, res je, nekatera delovna mesta so bila domaščena z prostovoljskim delom in prav zato moramo prostovoljni del tega programa omejiti samo na organizacije, javni sektor, ne pa v zasebni sektor. Zasebni sektor lahko seveda vključimo v program, ki govori o zaposlovanju, ampak tukaj potrebujemo tudi vključenost drugih akterjev, kot so zavodi za zaposlovanje ali eh, sindikati, ki bodo nadzirali kakovost delovnih mest in eh, primerno plačilo. Govora je bilo tudi o prostovoljnem delu pri eh, preprečevanju katastrof. Evropska prostovoljska služba že daje eh, priložnost mladim, pa tudi starejšim, ki želijo prostovoljno delati v takšnih območjih, kjer se je zgodila katastrofa, predvsem izven Evropske unije. In eh, to bi lahko vključili v Evropske solidarnostne enote, torej izkušnje teh ljudi, ki so že podali takšne ki so že naredili takšne izkušnje. Ne bi pa prostovoljcev iz solidarnostnih enot dal takoj v eh, pokatastrofe. Katastrofalno območje. Namreč tam potrebujemo zaposlene, ki vejo, kaj delajo, ki imajo izkušnje, ki lahko prevzemajo odgovornost, ne pa mlade iz ranljivih območij, ki ne vedo točno, kako se obnašati. Uh, ampak naprimer šest mesecev po katastrofi lahko gredo mladi tja in pomagajo pri ponovni spostavitvi eh, skupnosti ter eh, pomagajo graditi. Do leta 2020 imamo visok cilj, koliko ljudi vključiti v ta solidarnostne enote, ampak to je po mojem mnenju visok cilj. Bolje bi bilo, če bi eh, znižali starostno mejo na 16 let. Namreč eh, lahko vam povem, da ni tako, da se mladi pri 19-ih kar naenkrat odločijo, da bodo prostovoljno delali. Tudi pred 18 letom že prostovoljno delajo. Če govorimo tukaj tudi o eh, delodajalcih, potem bi lahko spodbujali izkušnje, ki jih mladi dobijo pri solidarnostni enoti preko prostovoljnega dela, torej v prostovoljnem programu potem bi te njihove veščine, ki so jih pridobili pri prostovoljnem delu, prepoznali kot veščine, ki jih lahko uporabijo pri zaposlitvi. To bi bilo idealno. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Kostasu Mošokoritisu. To je generalni sekretar pri Intersusu. Izvolite. Jaz se upravičujem, da imam takšno, takšen priimek, to ni vaša krivda. Lep pozdrav vsem skupaj in najlepša hvala, da ste me povabili, da ste povabili Intersos v Evropski parlament, da lahko podamo naše mnenje glede določenih pomembnih vprašanj, naprimer kot gre za pobudo Evropskih solidarnostnih enot. jedro te pobude so mladi. In ključna vrednota, ki jo predstavljajo, je solidarnost. To je vsekakor pomembno, če želimo družbo, ki temeli na spoštovanju in prevzemanju odgovornosti. Gre za dobro pobudo, še posebej v tem času, ko je solidarnost pod preizkušnjo. V javnem mnenju vidimo, da se nekateri nagibajo zoper solidarnost naprimer zoper eh, operacije iskanja in reševanja v sredozemlju. Države zapirajo svoje meje pred eh, prosilci za azil in solidarnost izginja. Sem človek in drug človek mi ne more biti tuji to je naše vodilno načelo, ki pooseblja solidarnost. Prav zato tudi podpiramo to pobudo. Res je, da je ta pobuda zelo uspodbudna, imamo pa tudi nekaj pomislekov in prosimo, da bi se to še izboljšalo na podlagi. Eh, naših komentarjev. Večino tega so povedali že drugi, tako da bom eh, hiter. Nekatere opredelitve niso dovolj jasne, naprimer solidarnostna dejavnost in umestitev nista dovolj jasni, pa tudi kriteriji, v katerih lahko akteri sodelujejo. Certi, kakovostni certifikat in kako se ga dodeli, tudi to ni dovolj jasno napisano. Sodelovanje profitnih akterjev tudi ni jasno in vzbuja pomisleke. Ne želimo si, da bi solidarnost postala storitev, ki se jo izvaja v namene dobička. solidarnostne dejavnosti ne morejo odrešiti eh, države od njenih odgovornosti, to je jasno. Glede na to, da se v program meša tako prostovoljno delo, kot tudi je eh, zaposlitev, je problematično. Mladi bi radi, dali, eh, bi radi podali svojo solidarnost in pri tem pridobili določene veščine. Nič ni narobe s tem, da so plačani za takšno dejavnost, ampak po mojem mnenju to ne bi smelo biti del predstavljene pobude. Pobuda Evropskih solidarnostnih enot ni odgovor za brezposelnost mladih. Zato obstajajo drugi instrumenti. Pa še nekaj. Potrebno je pojasniti finančne postopke in eh, vprašanje svežih denarnih sredstev, ki so ga omenjali že drugi. To sem želel izpostaviti. Še enkrat bi povdaril, da gre za pomembno pobudo in zahvaljujem se vam, da ste nas povabili v eh, to sejo odbora. Hvala lepa. Sedaj pa še Ana Videgrin generalna sekretar, sekretarka Evropskega foruma za mlade. Izvolite. Najlepša hvala in hvala, da ste me danes povabili v, na ta sestanek, da podam naše mnenje. Nasplošno podpiramo to pobudo in njeno sredotočenost, da se pripravi več priložnosti za mlade pri pridobivanju poklicnih izkušenj in prostovoljnem delu. Pomembnost organizacij mladih pri eh, zagovarjanju evropskih vrednot, vloga organizacij pri prostovoljnem delu in oblikovanju eh, karakterja mladih je pomembna. Predlog je dober, ker je zelo raznolik, ima možnost, da se eh, sodeluje v aktivnostih znotraj države ali mednarodno. Všeč nam je tudi, da omogoča predlog različne poti, preko katerih se lahko mladi vključijo v ta program. Ključno je, da ostane program fleksibilen in prilagodljiv temu, kar si želijo in potrebujejo mladi. organizacije mladih imajo veliko izkušenj, ki jih je potrebno izkoristiti, če želimo eh, doseči ta cilj kakovostnih priložnosti za mlade. Želimo si programa, ki bi se prilagodil praksam prostovoljcev in organizacij, ki delajo na terenu in ne program, ki bi usiljeval organizacijam opredelitve glede tega, kaj prostovoljstvo je in kaj ni. Mladi in organizacije morajo biti v srcu izvajanja, tega programa, pa tudi, ko gre za uh, nadzor programa na evropski ravni. Vključevanje organizacij v, v ta program mora biti eh, jasno, tako da bodo lahko neposredno naslovili projekte na Evropsko agencijo. Možnost pripravništev in eh, plačljivih delovnih mest bi tudi lahko bilo dobro za mlade, ampak po trenutnem predlogu uh, ni dovolj jasno, kako bo to oblikovano. Potrebne bodo velike spremembe, če želimo doseči rezultate in obljube, ki so omenjene v tem predlogu. Preveč se meša dve realnosti in zato obstaja tveganje, da bi se kakovostna delovna mesta zapolnilo za prostovoljci. Možnost prostovoljnih mest mora biti omena samo na organizacije, ki so neprofitne, na fondacije in na, na določena podjetja, ki imajo certifikat kakovosti. Le tisti, torej, ki lahko omogočijo kakovostno prostovoljsko mesto, lahko izkoristijo prostovoljski del tega programa. Nadzor mora biti okrepljen, predvsem, ko gre za pridobivanje certifikata kakovosti. Potrebujemo jasno opredelitev glede tega, kaj je kakovostna ponudba znotraj solidarnostnih enot. Kaj to pomeni? za prostovoljce, za pripravnike, za zaposlene, za dostop do socialnih pravic in kaj to pomeni za eh, mentalno in fizično zdravje vseh, ki sodelujejo. Dostop do kakovostnih delovnih mest in kakovostnega prostovoljstva je pravica in ne privilegij. Prav zato nam je všeč, da ste se osredotočili tudi na mlade iz ranljivega okolja. Trenutni predlog pa ne zagotavlja dovolj to, da se bo res dotaknil ranljivih skupin mladih in da bo dostopen za te skupine ljudi. Graditi moramo na že obstoječih izkušnjah Evropske prostovoljske službe, ki omogoča vključitev mladih iz ranljivega okolja in invalidnih eh, oseb, ki lahko v celoti vključujejo se v ta program. Evropska prostovoljska služba kaže na to, da potrebujejo organizacije, ki sodelujejo podporo pred začetkom prostovoljstva in tudi po njem. To je ključno za uspeh vsakega projekta. Potrebna je tako podpora preko spleta, pa tudi uživale, tako lahko podpripravimo mlade na prostovoljski projekt. Spletni portal v trenutni obliki ni zadosten za ta namen. Pozdravljamo tudi to, da bodo na področju mladih na voljo nove naložbe in da bo več možnosti za mladinske organizacije, da dostopajo do denarnih sredstev. Odlično je, da bo 80 odstotkov namenjenih prostovoljskim projektom. Ulaganje v ta projekt pa ne sme biti za ceno trenutnih programov, ki že ponujajo odlične priložnosti mladim, predvsem ne sme priti na škodo programa Erasmus. Potrebujemo dodatne vlaganja, zato da bo ostalo še veliko finančnih sredstev, ki bodo namenjena priložnostim za mladem. Erasmus Plus v določenih delih ne dobiva dovolj finančnih sredstev, prav zato potrebujemo dodatna sredstva, ki bodo podprla kakovostne projekte, ki jih pripravljajo organizacije. Za konec. Zagotoviti moramo, da bodo solidarnostne enote del širšega in koherentnega truda, ki ga vzpostavlja Evropska unija v svojih naložbah v mlade. Tega ne smemo gledati ločeno od drugih programov, ampak mora biti to le orodje, kako bi omogočili uspešno implementacijo naslednjega programa za mlade v naslednjem programskem obdobju. Torej. Imamo priložnost, da pripravimo bolj koordiniran pristop k politiki prostovoljstva v Evropski uniji podpreti in eh, omogočiti bi morali boljšo, boljše sodelovanje med državami in institucijami v Evropi, ko gre za, za prostovoljno delo. Pravice prostovoljcev je potrebno prepoznati in spoštovati. Potrebno je sprejeti zakonodajo, ki bo omogočala priložnosti za prostovoljce in organizacije, ki sprejemajo prostovoljce. Hvala. Thank you. Uh, that means Najlepša hvala. Sedaj pa lahko začnemo z razpravo. Če bi kdo rad kaj kratkega dodal, zastavil vprašanje, podal komentar. Gospod eh, Benifaj in gospa Čipels najprej. No, najprej gospod Benifaj in potem gospa Trupel. Izvolite. Okay. Eh, Yes, well, it seems to me clear. Najlepša hvala. Mislim, da je iz te razprave razvidno, da obstaja tudi določena kritika tega projekta. Poleg tega, da razumemo, kakšen je potencial tega programa, seveda. Namreč, če smo iskreni, je po mojem mnenju zelo jasno, da poskuša Evropska komisija v ta predlog uložiti eh, veliko politično težo. Prav zato moramo ravnati hitro, ampak vseeno omogočiti razpravo z deležniki, ko gre za te teme, ki eh, so očitno bolj zapletene. Vprašanje sredstev je seveda še vedno zelo pomembno in odprto. Vprašanje tega, kako priti do kompromisa pri tem eh, delu programa, ki govori o zaposlitvah, no, vsaj upam, da bomo dosegli kompromis tukaj na podlagi tega, kar sem slišal. Mislim, da moramo odpraviti vse zakonodajne omejitve, ki obstajajo. Jasno bo treba pripraviti razločnico, katere osebe lahko dostopajo do katerih eh, možnosti, torej ko gre za prostovoljno delo in priložnosti za zaposlovanje. Kar se tiče finančnih sredstev, tudi tukaj moramo razmisliti o razdelitvi finančnih sredstev na ti dve veji omenjenega programa. Okrepiti moramo dodano vrednost na evropski ravni pri tem projektu, namreč tudi to še ni čisto jasno. Čisto na kratko še dva komentarja. Poleg tega, kar sem že izpostavil, imamo še dve vprašanji, ki bi jih lahko dodatno obravnavali najprej evropska dimenzija tega projekta, namreč eh, v določenih primerjih še ni v celoti jasno in še ni v celoti razumljivo v naši razpravi, kako je s tem. Nacionalna sredstva za prostovoljne dejavnosti bi lahko bila uporabljena za dejavnosti, ki nimajo čezmejnega aspekta. Vprašanje je, kako bi najbolje vključili države v ta program. Druga stvar pa je potencial te priložnosti. Okrepiti moramo možnost, da bi imeli enoten portal za mlade, na katerem bi lahko dostopali do vseh priložnosti, ki so jim na voljo strani Evropske unije. Če pripravljamo novo pobudo, bi lahko z njo odgovorili na pomisleke, ki jih pogosto slišimo od mladih. Vedno znova, ko se pogovarjam z njimi, me sprašujejo, kje lahko najdem vse priložnosti, ki mi jih ponuja Evropska unija, kje lahko najdemo informacije o izmenjavah, o prostovoljnem delu, zaposlovanju in tako naprej. Torej, ta pristop vse na enem mestu bi lahko predstavljal dodano vrednost zaradi katere bi lahko projekt bolje deloval na podlagi komentarjev, ki so jih omenili vsi deležniki. Hvala. Najlepša hvala, gospod Trupe. Hvala lepa in eh, žal mi je, da imam raskav glas. Mislim, da postaja vse slabše. Gospa Urskog, začeli ste s tem, da ne bi eh, nikomor privoščili slabo plačanega in neplačanega dela. Ne samo mladi, vsi bi imajo pravico do dostojnega plačila. Res je, strinjam se in prav zato je ta projekt tako pomemben. Upoštevati moramo ta politični cilj in zato smo tako previdni, da se ta novi instrument ne bo zlorabljal. Nisem prepričana, da bomo z opredelitvijo omogočili takšno ureditev, da bomo preprečili zlorabe. Zelo zanimivo bo nadaljno delo, ali bomo res našli takšno ločitev, ali pa bom še naprej ustrajala pri tem, da se izbriše ta drugi del. Namreč, če to ne bo mogoče jasno razločiti, potem tega nočemo. Potem vprašanje glede spletnega usposabljanja. Mislim, da je to podobno kot. Uh, tisto, kar sem prej povedana, povedala o teh svetovljanskih mladih, ki imajo na voljo vse spletne, vsa spletna orodja, poznajo vse portale. Ampak, ko govorimo o mladih z manj priložnostmi, je drugače. Tudi v šoli, če damo mladim na voljo iPade in vse tehnična orodja, potem še vedno obstaja prepad. In Tukaj je enako, potrebujemo ne samo digitalna orodja, ampak tudi človeški kontakt. Ta digitalna platforma ni dovolj. Človeški odnosi so ključnega pomena tukaj. In potem vprašanje, ali bo to pozitivno vplivalo na trg dela. Nisem prepričana. Vem, da nekateri upajo na to, še posebej eh, južnoevropske države, kjer je brezposobnost mladih izjemno visoka. Ampak z mojega stališča mislim, da je bolje, da tukaj ločimo prostovoljno delo in programe za boj zoper brezposobnost mladih in da se tega ne meša. Seveda sem za to, da se programe za boj proti brezposobnosti mladih izboljša, da se jim da več finančnih sredstev, ampak ne tega mešati. Mladi z manj priložnostmi naj delajo v eh, območjih po katastrofi. To je bil predlog. Ne, to ni res. Mladi, z, ki niso plačani, ki so slabo plačani, ki nimajo izkušenj, nimajo kaj iskati v takih območjih po potresu ali po katastrofi, to pa res ne. Sploh, če gre za mlade, ki so stari 18 let ali manj, ne. 16-17 letnik, ki gre v drugo državo, No, to uh, je problematično, namreč eh, takšna oseba ne more podpisati pogodbe, z njimi morajo priti starši potem, da podpišejo pogodbo. Torej, pazimo, kaj jim bomo uh, omogočili. In potem, kar je rekel forum uh, za mlade, da je potrebno opredeliti, kaj je kakovostno prostovoljno delo. To je ključno, to je naš politični cilj. Želimo si kakovostnih pri, priložnosti za prostovoljno delo. Torej, ne govorimo o zaposlovanju, ampak o solidarnosti. Na to se moramo tudi osredotočiti. Hvala. Hvala lepa. Gospa Šojdrova, izvolite. Děkuji, uh... Hvala lepa. Rada bi se vrnila na eno točko, o kateri smo govorili prej gre za vprašanje plačane zaposlitve, pripravništva, izboljšanja zaposljivosti in tako naprej. To je na eni strani in na drugi strani prostovoljna dejavnost. Kult in Empel naj bi skupaj pripravila to, ta dokument, ta dosje in potem mora biti jasno, da mora vključevati program oba aspekta. Prav zato moramo podrobno razmisliti o tem, ali naj bo to del programa Erasmus. Spoštujem to, kar je povedal gospod Trantina, ampak če bodo delovne izkušnje pomemben del programa, kot je to do sedaj bilo predlagano, potem to ni nekaj, kar je tipično za programe znotraj pobude Erasmus to gre bolj v smer programov, ki eh, omogočajo zaposljivost mladih. Razmisliti moramo, kako bomo to torej uredili. Morda bi bilo bolje tukaj reči, da se dejavnosti na področju solidarnosti oblikuje tako, da bodo eh, tudi izboljšali zaposljivost, ampak v tem primeru naj imajo svojo eh, proračunsko postavko izven Erasmusa. Julie Wharton. Um, torej najprej naj se zahvalim Helgi in kolegom in naj se zahvalim tudi odličnim eh, gostom ki so podali res zelo zanimive prispevke. Gre za ljudi, ki vedo, o čem govorijo, ki so podkovani in eh, torej, ki imajo pri srcu predvsem eh, dobrobit eh, mladih ljudi. Solidarnost je bistvo vsega kot britanska poslanka, eh, ki sem bila vedno vključena v to delo, preden bi bila izvoljena in eh, ki se sooča za katastrofo Brexita, bi res eh, pozvala k temu, naj ta program pokaže solidarnost mladim, ki se bodo znašli zunaj meja Evropske unije. Eh, skozi delo na Kosovo in v Bosni in Hercegovini in v Srbiji, kako uh, lahko uh, brezupni so lahko lju, mladi, ko se znajdejo zunaj Evropske unije in si želijo res nekih tesnejših vezi z EU, uh, so vrstniki. In torej res bi si želela kot poslanka pravno to. Uh, torej moramo jim pokazati, uh, pokazati do njih solidarnost. Oni potrebujo to solidarnost tudi zunaj meja Evropske unije. Kajti res a, trpijo za določenimi a, problemi, a, ki, za katere se oni niso odločili, ki jim, niso, ki jim niso botrovali in zato res potrebujemo zelo jasno, a, jasno stališče v zvezi s tem. A, zelo bi me slišalo tudi a, slišati nekaj več o, o nečem drugem, torej o vključevanju sindikatov. Kaj to pomeni? Kaj to pomeni, da moramo imeti poseben program? Ne. Recimo sindikat, s katerim sem jaz a, a, v stiku, se ukvarja ravno tudi z delom delom na področju solidarnosti. In opravljajo res čudovite stvari na tem področju. Eh, tudi eh, za namene vseživljenskega učenja imajo celo vrsto agend in programov, ki se sredotočajo na to. In ne gre torej samo za delo in za poslovanje. Ampak res bi rada slišala od eh, govorcev, kaj bi lahko povedali o teh stikih, ki so jih imeli in pogovorih z sindikati. Hvala. Hvala lepa nihče drug se ne oglaša. Ne, oproščam se, kolegica eh, je zaprosila za besedo. Gospa Kosta, izvolite. Uh, Eh, torej, eh, mislim, da vprašanje povezave med prostovoljstvom in zaposlovanjem je ključnega pomena pri tem predlogu. Eh, tukaj ne gre samo za, tvegan, za eno tveganje, za to, da bi se pač prostovoljce uporabili kot nizko plačano silo, ampak lahko bi prostovoljstvo izgubilo svojo identiteto kot tako. Eh, torej da ne bi šlo več za brezplačno dajanje na razpolago lastnih energij, ampak da bi potem eh, tudi vse to se izkazalo kot za nekaj, eh, pač kar storimo proti določenemu plačilu. In to ni zanemarljivi vidik, ne gre samo za delitev na 80 odstotkov in 20 odstotkov. Tukaj gre za samo postavljanje pod vprašaj same narave evropskih solidarnostnih enot. Ja, seveda, odbor Empel ima določene jasne pristojnosti. Jaz bom povedala stvari zelo direktno, ampak Empel je pristojen za socialno varnost, za zaposljivost in za poslovanje na splošno. Torej, tako kot je povedal tudi kolega tu na moji desni, če uh, Eh, vedno s tem, da stojimo trdno za krmilom eh, in če ne bomo ustvarjali neke, nekega sivega polja med prostovoljstvom in delom, moramo pač poskusiti se držati določenih eh, pod jasno zabeleženih, zastavljenih področji. Želela bi, da ob koncu tega postopka bi prišli do dveh velikih ciljev. Po eni strani prostovoljstvo mora biti spet v srčiki našega delovanja, kot v dokumentu iz leta 2011. In in to smo zahtevali tudi za belo knjigo, ampak po drugi strani pa. Mi menimo, da prostovoljno delo mora biti neka posebna izkušnja, ki, uh, za katero se lahko odločamo v vseh državah članicah. Danes polovica držav članic nima zakonodaje na tem področju. Uh, moramo se torej izogniti dvem a, grožnjam, dvem tveganjem. Torej, to ne sme biti neke vrste nadomestilo za nekaj drugega. Ne smemo torej siliti države, članici k temu, da se odpovedujejo nacionalnim priložnostim. Torej, a, ne, smemo pa tudi, ne sme pa tudi priti do podvajanja. Ampak bodimo pozorni, če ob koncu s skromnimi evropskimi sredstvi bomo reševali probleme, Eh, drugih držav, ki ne nameravajo spodbujati prostovoljnega dela v svojih državah ali ki se za to odločajo res v res skromni obliki, potem ne bomo dosegli ničesa. To ne bo neko evropsk, to ne bo evropska pobuda, evropsko ukrepanje. Ne, moramo biti tudi na to, eh, da to mora, to mora biti res evropske solidarnostne enote. To je za me zelo pomembna točka. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Petra Kamenverk. Vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala vsem skupaj. Nisem se javila kot sopredsedujoča, ampak sem želela sodelovati v razpravi. V zadnjih dveh urah in pol sem eh, ugotovila, da vsi, ampak res vsi strokovnjaki imajo kar nekaj težav, ko gre za razlikovanje med delom, ki govori o prostovoljstvu in delom, ki govori o zaposlovanju nekomor zgleda ni jasno, kako nam bo uspelo razlikovati med tema dvelom, dvema področjama. Kako bomo zagotovili to, da del, ki govori o zaposlovanju, ne bo vodil samo v to, da bomo omogočili ugodno zaposlovanje, ki bo nadomeščalo nizko plačana dela. Kaj pa, če bi razmišljali v to smer? podpiramo recimo predlog Helge Trüppel, da naj bo solidarnost res samo solidarnost. Torej, da se tukaj omenja samo prostovoljna služba, seveda v novem okviru, malce bolj posodobljena, malce izboljšana v primeru z Evropsko prostovoljsko službo. Po drugi strani pa bi torej iz tega programa izbrisali. Um, del, ki govori o zaposlovanju, in bi okrepili jamstvo za mlade. To je namreč instrument, ki eh, naj bi zagotavljal zniževanje brezposelnosti mladih, še posebej v državah Južne Evrope. Seveda uh, v povezavi z programi za zaposlovanje mladih. Tukaj bi lahko govorili o različnih programih praks, naprimer o vstopu na delovno, na trg dela. V Nemčiji obstaja tukaj veliko dobrih eh, ponudb, kako omogočiti vstop na trg dela mladim, naprimer tistim, ki nimajo eh, zaključenega izobraževanja. Torej, solidarnostne enote bi omogočili za prostovoljno delo, istočasno pa bi rekli, da želimo okrepiti jamstvo za mlade in jamstvo za zaposlovanje mladih na tak način, da bi bilo to jamstvo dejansko smiselno, da bi imelo dovolj finančnih sredstev in da bi mladi dobivali ponudbe, ki presegajo to, eh, kar bi solidarnostne enote prej v bistvu sploh eh, omogočale. Ali je to mogoče način, kako bi rešili to situacijo? v kateri ne vemo, kako ločiti ta dva aspekta. In kako sploh nadzorovati, da se ta dva dela vseeno mešata, da se regularno zaposlitev nadomešča z, brez, z prostovoljnim delom. Namreč mi to lahko lepo razločimo v dokumentu, ampak kdo bo nadziral, da se v 27 državah članicah to ne dogaja v praksi? Mogoče bi strokovnjaki lahko podali svoje mnenje, kaj mislijo o takšnem postopanju. Mr. Trantina. Gospod Trantina, prosim. Yeah, yeah, ja, morda bi ta lahko bila rešitev. Naš odbor povdarja, da bi lahko okrepili eh, solidarnostno razsežnost v drugih že obstoječih programih. Če že govorimo o Erasmusu, plus, imamo tudi že Erasmus Pro, ki se ukvarja recimo z vajeništvom in torej morda ne bi res nujno potrebovali, da bi EVS, torej Evropska prostovoljna služba, eh, nekako eh, izločili iz Erasmusa. Se pravi, odločitev je zdaj na vas. Ko sem se pogovarjal z delodajalci, Eh, so uh, oni odgovorili, um, kaj je za nje spodbuda po njihovem mnenju, uh, torej kaj uh, je lahko zanimivo za nje. Seveda delo uh, dajavci um, pričakujo določene koristi, po drugi strani pa to jim ne nujno olajša dela. Potem pa socialni partneri Eh, ki so me spraševali, eh, naj prosim izločimo v celoti to eh, plat, ki zadeva za poslovanje, kajti poleg praktičnih plati prihaja do zmede med prostovoljnim delom in zaposlovanjem. To je res nekaj uh, hudega. Ali naj predam besedo tudi gospodu Moskohoritisu, generalnemu sekretarju eh, za eh, InterSOS. Želite besedo? Nimam veliko dodati k temu, kar so povedali ostali govorniki. Mislim, da moramo jasno razlikovati med tema dvema sklopoma. To je za me zelo pomembno, ker prihajam iz humanitarne organizacije in torej opažam potrebo po tem, da izkazujemo duha solidarnosti in prostovoljstva po eni strani, po drugi strani pa vidimo tudi uh, vse poklicne veščine, ki so potrebne. In torej ne smemo mešati zaposlovanja in prostovoljstva in soglašam tudi s tem, kar je bilo poudarjeno tu. Eh, v primeru eh, nekega nujnega stanja ne bomo nikoli tja poslali prostovoljca, eh, ne bomo poslali prostovoljca v Somalijo dan danes. Torej moramo razlikovati in to mora biti jasno tudi v naših glavah. Well terms... Čisto na kratko, naj še nekaj dodam. Eh, ko gre za odločno rekozlanje med prostovoljnim delom in zaposlovanjem. Naj se vrnemo tudi na kakovostno prostovoljno delo in kako se opredeljuje pojem prostovoljstva, ki je danes zelo osko eh, opredeljeno. Eh, imamo tudi znamenit dokument v zvezi s tem, in vse, kar je tam zapisano, še vedno velja. In torej prostovoljno poteka na neformalni, informalni ravni, eh, informalni ravni in to mora biti zelo jasno v sami pobudi kajti na tak način bomo tudi bolje razlikovali med obema sklopoma. Če naj se vrnem k prosto, kvalitetnemu prostovoljnemu delu, eh, naj povem, da se ta stvar ne dogodi tako čez noč, potrebujemo potrebna sredstva in vsi se morajo zavedati tega. Tukaj gre za darovanje svojega časa, ampak to ni eh, brez vsakršnih stroškov. Hvala lepa za eh, to pojasnilo. Zdaj pa bomo ponovno predali, a imamo pa še enega govornika, ki bi želel še kaj dodati, izvolite. A celo dva. Mislim, da je sključnega pomena, da um, pojasnimo, da trenutno stvari še niso dovolj jasni, jasne. Uh, Eh, tukaj gre za vprašanje kakovosti, za to, da ne nadomeščamo delovnih mest z prostovoljnim delom. Moramo razlikovati med tema dvema sklopoma, katere ukrepe potrebujemo za kakovost, kako bo izgledala naša kakovostna pobuda in ne nazadnje tudi da tukaj ne gre samo za prostovoljstvo, ki se dogaja kar tako, ne. Moramo vložiti določena sredstva za to, da bo vse skupaj uspešno, ampak pri vsem tem morajo biti deležniki vedno uh, pri stvari uh, od začetka do konkretnega izvrševanja. Organizacije morajo biti predane pri uh, uresničevanju in pri uh, potem tudi napotitvi ali umeščanju teh prostovoljcev. Hvala. Hvala, zdaj pa gospod von Hebel. Hvala lepa. Morda ni na meni, da a, povem, kako a, bo izgledal dejanski program, ampak morda bi lahko podal tri misli. Prvič, Če si ogledamo nazaj eh, prvotni trenutek, ko je prišlo do zamisli eh, teh evropskih solidarnostnih enot, eh, to je bil trenutek po Brexitu, zelo pomembno je bilo razširiti to sporočilo, da je evropska kohezija in solidarnost sta v sami srčiki našega delovanja. Eh, In mislim, da je to še vedno pomembno. To je samo bistvo evropskih solidarnostnih enot. In če to potem pomešamo z drugimi vprašanji, potem to lahko zamegli eh, prvotno sporočilo. To je eno. Drugo. Vprašanje. Pogovarjali smo se o potencialnem trgu dela in kako to lahko vpliva na trg dela. Uh, Ampak to je premajhen program, da bi lahko sploh imel kakršen koli učinek. Celo Erasmus Plus ima premajhen učinek. Mi govorimo o učinkih na, trgi, na trgu dela Erasmusa Plus, ampak eh, ni dovolj velik, da bi lahko imel kakršen koli pravi učinek. Torej gre bolj za simbolno, simbolno pobudo, to pogledno. In še zadnja stvar. Mislim, da je dokaj očitno, da mladi se veliko Eh, učijo iz prostovoljnega dela. Predvsem in popolnoma soglašam s Piotrom glede tega, ko lahko zagotovimo kakovost na prostovoljno delo. Potem tukaj imamo nek učinek učenja in to je zelo pomembno tudi srednjeročno. In to smo ugotovili tudi v raziskavah ta način učenja in eh, pridobivanja eh, znanj in veščin ima tudi eh, vidik, ki je povezan z zaposljivostjo mladih. Imamo programe, ki ne prispevajo k temu. Gre za torej neformalno obliko učenja za pridobivanje določenih veščin, ki pa lahko potem služijo za namene zaposljivosti. Hvala. In še en zadnji razmislek. Seveda ne vemo natančno, kako mm, gospod Juncker, ki je oblikoval ta predlog, kako si je to zamislil, ampak na nas je, naša naloga je ta, da naredimo, da si, kar je v naših močeh, da bo to uresničljivo. In v politikah, o katerih se pogovarjamo, je to zelo pomembno. Hrati pa je pomembno tudi, da ustvarimo nekaj, kar naj bo nekoliko drugačne, drugačno v primerjavi s tem, kar že imamo, ko gre za orodje, s katerimi razpolagamo, eh, s katerimi pomagamo mladim, da vstopajo na trg dela. Eh, zdaj pa s tem sem zaključila in predajam ponovno eh, palico, pač, štafetno palico kolegici iz odbora za kulturo. Ja, še Helga Trupel, izvolite. Um, already, debate, Ko smo pričeli eh, razpravo danes eh, popovdne, sem eh, želela povdariti, da bi morali storiti več, ampak ne smemo ustvarjati zmede. In zato se vam zahvaljujem, da ste to zelo jasno povedali, da moramo več postoriti na tem področju, da mora biti naše sporočilo jasno, tudi kar zadeva proračunska sredstva, se moramo osredotočiti na boju proti brezposelnosti med mladimi, ampak ne skozi ta program. In torej imamo dvojno sporočilo, želimo več solidarnosti zato, zaradi situacije po Brexitu po ene strani, po drugi pa da imamo 20, 30, 40 odstotkov brezposelnosti med mladimi v Evropi in zato moramo storiti več. To mora biti jasno sporočilo, ki izide iz našega, iz našega odbora. Uh, Eh, torej eh, ne glede na politične cilje sveta ali komisije, nam je jasno, kaj želimo doseči s tem programom in nočemo nikakršnega mešanja in zmede. Kar pa zadeva Junkerja, res je, doslej smo eh, vedno poskušali razlagati in raztolmačiti, kaj je imel v mislih predsednik komisije. Nes prihodnji teden bomo imeli srečanje, osebno srečanje z Junkerjem, da ga povprašamo, kaj si želi doseči in katere so bile njegove namere. Eh, doslej, do, ko sem se pogovarjala s komisarji, so mi rekli, ja, moramo uresničiti to dobro idejo predsednika komisije na tak ali drugačen način, ampak morda bodo stvari nekoliko jasnejše prihodnji teden. Drugače pa moramo mi povedati, kaj eh, mora biti jasno za nas in moramo torej odigrati politično vlogo pri tem. Hvala lepa. Naša naloga je, da to interpretiramo in da torej predlog naredimo tako jasen in nedvoumen, da bodo vsi vedeli, zakaj gre pri tej uredbi. Komisijo bi vprašala, ali želijo kaj dodati, mogoče izvolite. So Hvala lepa, da ste mi dovolili, da spregovorim in da podam nekaj pojasnil naj a, eh, dodam a, eh, še nekaj misli k temu, kar je že komisar Navračiš povedal v svojih odgovorih v zvezi z a, eh, tudi sklopom, ki zadeva za poslovanje, ampak naj se navežem na prvotni namen te pobude. Prvotni namen je bil ta, da bi si bolj prizadevali za solidarnost v Evropi, hkrati pa, da bi imeli pozitivno agendo za mlade. To je ključ vsega. In ker uh, smo eh, se držali tudi neke resolucije Evropskega parlamenta, kjer je parlament zahteval za enotno okence, vstopno okence za solidarnostne dejavnosti, je naš predlog dejansko šel v to smer. To smo eh, skušali doseči za močnejšo pobudo, ki naj eh, zagotovi več in širše možnosti za mlade. Zato smo predlagali nove formate in zato tudi smo predlagali popolnoma novo razsežnost v povezavi z zaposlovanjem. Ampak dva komentarja, ki sta bila podana, si zaslužita neko pojasnilo veliko mm, vprašanj, eh, dvomov se zastavlja o tem, kako naj uporabimo eh, spletno orodje oziroma blagovno, kvalitetno blagovno znamko. Eh, tukaj govorimo že o fazi izvajanja pravzaprav, ampak veliko stvari je, bo opredeljenih ravno v fazi izvrševanja, ampak najprej moramo imeti ustrezen okvir v obliki uredbe. V fazi izvajanja pa se bomo lahko še pogovarjali tudi z drugimi institucijami organizacijami, ne samo s telesi, ki bodo potem izvrševala program. To je pa je trenutek, da se pogovorimo o tem, kako bomo razvili portal, kako bomo zagotovili izobraževanje, bodi si konkretno kot tudi spletno, kako naj eh, oblikujemo kakovostno znamko, kako naj oblikujemo podporne ukrepe. To je pomembno delo, ampak eh, vsega tega ne, ne bo mogoče zajeti v eh, osnotku uredbe. Mi gradimo na 20-letnih izkušnjah Evropske prostovoljne službe, imamo zelo dobre izkušnje z dobrimi partnerji v obliki nacionalnih agencij. Naj povem, da imamo vsakodnevne stike z njimi in imamo občutek, da a, eh, obstaja vzajemno zaupanje, kaj ti vemo, da so sposobni prevzeti nove izzive. To so pokazali že v zadnjih 20 letih, zdaj pa se ustvarja neka nova raztežnost in sem prepričana, da, lahko na nje, a, eh, se, da se na nje lahko zanesemo. In to mora biti očitno. V zvezi z podporo, uh, ki je bila omenjena, ne vem, če je prišlo do nesporazuma, ampak uh, ko gre za uh, gostovanje in za podporne organizacije, ne gre za to, da bi predlagali, da odpravimo to, kar smo imenovali usklajevalne organizacije. Ne, želimo to izboljšanje, želimo ohraniti to gostovanje in te podporne organizacije. In zato ta podpora se ne more dogajati samo na spletu, moramo imeti tudi usposabljanje, moramo imeti neko izobraževanje pred odhodom, pred napotitvijo eh, na eh, mesto, kjer bodo potekale eh, prostovoljne dejavnosti. In potem pa tudi umestitve znotraj same države, to je povzročilo potem razprave o evropski dodani vrednosti. Mi se oglašamo z vami, seveda ne bomo nadomeščali in podvajali nacionalni nacionalnih pobude. Evropski denar mora dopolnjevati obstoječe pobude in dejavnosti. Naša zamisel je ta, da zagotovimo in tukaj seveda bo potrebno se pogovarjati tudi o tej kakovostni blagovni znamki, moramo imati zelo močno evropsko razsežnost pri vsem tem. Hvala. Dank, eh. Najlepša hvala. Ko v parlamentu slišimo izvedbeni akt, postanemo živčni in to takoj. To namreč eh, vedno nekakš, nekako implicira dejstvo, da bo komisija ukrepala, mi pa ne bomo mogli posegati v to oziroma imeti tukaj besede. Prav zato želimo, da bi bil predlog tako konkreten in tako priročen, da komisija pri izvajanju samem ne bo imela prostih rok, kaj, da, kaj dosti. To je naš eh, namen, kljub temu, da komisiji to morda ni všeč. Namreč eh, ni nam všeč, da komisija sprejema akte, na katere potem nimamo več vpliva. Zaradi tega imamo seveda potem dolge pogovore z komisijo, ampak pri izvajanju programa Erasmus Plus smo videli, da so programi pogosto potekali tako, kot si tega nismo želeli in tudi tako, kot mi nismo uh, nameravali, da bi to potekalo. Tudi svet je rekel, da si tega ne želijo na tak način, pa se je potem vseeno tako odvijalo. Prav zato nam ne zamerite, če smo malce bolj pazljivi. Vseeno najlepša hvala, mislim, da smo imeli sedaj razpravo ki je bila zelo informativna in zelo koristna. Hvala vsem strokovnjakom, ki so podali svoje mnenje. Mislim, da ste nam dali veliko zelo koristnih namigov, ki nam bodo pomagali pri nadaljem delu. Na določenih eh, mestih smo seveda razmislili o novih aspektih in zato se vam najlepše zahvaljujemo. Člani odbora Empel lahko sedaj zapustijo dvorano, vidim, da sta tukaj samo še dva, kakorkoli že. Odbor Kult bo nadaljeval z zasedanjem, sedaj se bomo tudi formalno posvetili temu poročilu. Vas pa eh, vabim, da ostanete na seji, če želite še naprej, drugače pa vam eh, želim lep večer in se vam zahvaljujem za to, da ste bili danes z nami. Spoštovani strokovnjaki, če imate še kakšne dobre ideje, nam jih z veseljem pošljete. Tudi Helga Trupel in poročevalci v senci bodo veseli vaših predlogov, tako v našem odboru, kot tudi v odboru Impel. Najlepša hvala še enkrat vsem gostom. five minutes. Pet minut odmora.